Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, gospe in gospodje. Vem, da ste nekateri že imeli sestanke pred tem sestankom zjutraj, tako da najlepša hvala organizatorjem za njihovo navdušenostjo nad eh, delom danes zjutraj. Pa lahko sprejmemo dnevni red, imamo dve spremembi. Mnenje gospoda Karasa o refitu in eh, rezultat trialoga v zvezi s poročilom gospe Jakonosari na temo medsebojne pomoči med upravnimi organi držav članic in sodelovanja med njimi in komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje sta bila predstavljena na naslednjo sejo sestanka, tako da bomo točke, ki bi jih naobravnavali pozneje, po teh dveh točkah, kjer bi naj glasovali, obravnavali malce bolj zgodaj. kot predsednica vas moram upozoriti, da se seja prenaša po spletu. Na voljo je tudi spletna aplikacija e-meeting. Včeraj sem dobila zelo zanimivo elektronsko sporočilo. Svoj predlog spremembe lahko sedaj tudi elektronsko podpišete. Ampak prosim, da ne začnete pošiljati še več predlogov sprememb. Želimo si namreč kakovostnih predlogov sprememb, ne zgolj uh, številčnih upamo, da bo tudi ta elektronski podpis uporabno novo orodje. Imamo nova dva člana v sekretarijatu, Peter Chan, ki ga danes ni tukaj, se je pa vrnil iz eh, petmesečnega odmora na svetu. Z nami bo torej Peter in verjetno ima dobre izkušnje iz eh, sveta. Paras Kivičevaki. je nova administratorka. Pozdravljeni, hvala, da nam boste pomagali v tej smeri. Poslavljamo pa se od Joane Epap, ki se je pridružila EPRS. Dobro je, da tudi ta služba rase. Seveda z njimi tesno sodelujemo. Sedaj pa prva vsebinska točka in to so pogajanja o paketnem potovanju. Včeraj smo imeli sestanek na to temo. Birgit, bi lahko predstavila včerajšnji trialog? Izvoli. Hvala, gospa predsedujoča. Včeraj zvečer smo imeli prvi trialog o paketnih potovanjih in direktivi o teh potovanjih. Šlo je za konstruktiven dialog, zelo prijetno vzdušje je bilo e, in pri številnih točkah e, sicer naša mnenja so še zelo narazen, posebej pri področju uporabe, pri opredelitvah paketnih potovanj in z njimi povezanih paketnih aranžmajev. svet se je odločil, da bo zaenkrat razlikoval samo še med tema dvema kategorijama, torej o paketnih potovanjih in pri pomoči pri organizaciji potovanja. Po našem mnenju potrebujemo ti dve kategoriji in pri spletnih rezervacijah imamo še ta termin click-through, preklik in uh, svet se je odločil, da je to zanje preveč zapleteno in to odklanja, tako da to nam še vedno povzroča velike težave. torej, ko gre za prenos imen, podatkov o kreditnih karticah in tako naprej, eh, tega ne moremo podpreti. In to potem pomeni, da to ne bi sodilo v področje uporabe te direktive. Zato smo komisijo še enkrat prosili, da to preveri. In to je tista točka, kjer potekajo ti prenosi podatkov in potrošnik mora imeti občutek, da to ne bo povsem ločeno eno od drugega in da morajo prevzeti prodajalci in agenti enake odgovornosti eh, kot pri prodaji paketnih potovanj, torej ko gre, ko gre za spletne rezervacije. Eh, pri jamstvu v primeru insolventnosti, pri varstvu potrošnikov in tako naprej, to so vse točke, Eh, ki jih še lahko rešimo. Ampak eh, prosila bi vas, da se držimo tega, kar smo določili, torej eh, najmodernejše tehnologije. Vse to je treba vključiti v področje uporabe, zato da bo zares varstvo potrošnikov najbolj kakovostno. 5. marca imamo nov sestanek trialoga. Imam pa nekaj pomislekov, ker potem sledi uh, teden v Strasburu in zeleni teden, tako da nimamo več preveliko časa. Tako da moramo vse ustrezno preučiti in tudi hitro napredovati, zato da ustrežemo svetu in bomo morda maja že uspeli zaključiti s pogajanji. Toliko za enkrat, hvala you and may I say it the right Najlepša hvala. Naj povem, da je ekipa sinoči odlično razložila stališče parlamenta. Želimo, da direktiva o paketnem potovanju v tej digitalni dobi deluje, da bo učinkovita. Ljudje pogosto kupujejo to vrstne pakete in upamo, da ne bomo ustvarili luken vrzeli v zakonodaji ki bi spremenili sam trg v napačni smeri. Naslednji trilog se bo odvijal tukaj v parlamentu. Obvestili so me, da danes ni na voljo malteščine zaradi bolezni. Upamo, da bodo tolmačik malo zdravi. Govorite pa lahko v malteščini, ki bo prevedena v druge jezike, tolmačenja v mateški jezik pa danes ni na voljo. Naslednja točka je obravnava priporočila za Evropsko komisijo glede pogajanj za TTIP. To je mnenje gospe Šaranzove. Besedo bom takoj predala pripravljavki mnenja naj pa vas obvestim še, da bo 24. februarja potekala javna predstavitev o izzivih in priložnostih, ki jih prinaša TTIP. Ta sestanek se bo začel ob 10.30 in bo trajal do 12.30. Odbor IMKO ima pristojnosti na tem področju. Imamo že nekatere osnutke predlogov, brez dvoma bo poročevalka o tem prav tako spregovorila. Jasno je tudi, da si želimo več javnih predstavitev in posvetovanj na to temo. Sedaj pa gospa pripravljavka mnenja, izvolite. I... Najlepša hvala, gospa predsednica. Preden se lotim vsebine, bi rada povedala, da nisem zadovoljna s časovnico. Odbor in ta pritiska na vse ostale odbore, ne daje nam dovolj časa za pripravo mnenja. Sama sem prosila odbor INTA za nekaj več časa, opravičujem se za zelo kratke časovne roke, zato nismo krivi mi. Koordinatorjem in poročevalcem v senci predlagam, da o TTIP še vedno govorimo tukaj v odboru, tudi po sprejemu tega mnenja. Še naprej bi morala z, biti, z nami biti komisija, tako v skupini kot tudi v delovnih skupinah, tako da bomo govorili o teh temah. Danes zjutraj smo se srečali z glavnim pogajalcem in poročevalci v senci. Čaka nas seveda na to še končno glasovanje o ratifikaciji TTIP in mislim, da bi morali s to vrstnimi sestanki še nadaljevati. Kar se tiče samega dela, bi rada kolege in kolegice opomnila, da ima sedaj vsak poslanec dostop do nekonsolidiranega besedila, ki je na voljo v čitalnici. Komisija je številne dokumente objavila tudi na spletu in dostop do teh imajo tako poslanci in poslanke, kot tudi uh, državljani. Kar se tiče samega mnenja, se mislim, da vsi strinjamo, da moramo v tem mnenju obravnavati tiste teme, ki spadajo v pristojnost našega odbora. Ravno zato sledim strukturi poročila INTA in se osredotočam na teme, ki so v naši pristojnosti kot vemo, gre pri TTIP predvsem za enotni trg. In ravno imko bo najbolj na udaru pri tem. Lahko zgolj odrazim besede glavnega pogajalca danes zjutraj. Kritične točke pri teh pogajanjih spadajo v pristojnost odbora imko. Prosto gibanje eh, blaga, tehnični standardi, pravica do eh, podjetja, Eh, javna naročila, regulatorna vprašanja, vse to obravnava na nek način TTIP. Ravno zato menim, da mora odbor IMKO odigrati ključno vlogo pri obravnavi tega sporazuma. Če bo sporazum oblikovan pravilno, potem bo pomagal krasti in zaposlovanju v Evropi. Na ta način bi lahko evropski standardi postali globalni standardi. Na ta način bi lahko tudi ekonomsko veliko pridobili, zato ker bi mi ustvarili globalne standarde. Mislim, da lahko s tem zgradimo nov most zaupanja čez Atlantik. Veseli me, da delamo na tem projektu, gospa predsednica. Veselim se že prilogov sprememb, ki bodo okrepili naše besedilo pri vseh teh projektih točkah. Veselim se tesnega sodelovanja s poročevalci v senci. Hvala. Najlepša hvala. Kot vsi vemo, lahko uporabimo določen nabor znakov, ko pripravljamo takšno mnenje, tako da uh, moramo paziti, kaj bomo v besedilo opisali. Predlogo sprejem pa bo verjetno veliko. Gospod Švab. Um. Hvala, gospa predsednica. Drage kolegice in kolegi, hvala za odličen dokument gospe eh, Šarancove. Mislim, da bomo na tej podlagi lahko zelo dobro spregovorili o različnih točkah. Danes moram priznati, da si sicer še ne morem najbolje predstavljati, kakšne predloge sprememb eh, bi lahko podali za pojasnitev besedila. Besedilo se mi namreč zdaj zdi zelo dobro. Kljub semu pa številne velike teme dominirajo glede, eh, sprej, glede sklepanja tega sporazuma. Tako da, kar se tiče pristojni odbor, se mi zdi, da še malce tavajo v temi glede tega. Vesel sem, da imamo dostop do dokumentov. Prav tako pa je treba zdaj predsedstvu povedati, ali eh, to, kar je zdaj pristojni odbor predlagal, nam tudi ustreza. Sam bi predlagal, da se lotimo štirih točk. Prvič, tu ima kolegica Šarancova povsem prav. Naš odbor, no morda ne edini, tudi odbor za okolje, pa tudi odbor za industrijo, sta odbora, na, katera, na katerih delo ta sporazum vpliva. In tako nimam težav s tem, da spodbujamo določena vprašanja pri tem, ampak ne moremo pa iti tako daleč, da bi na koncu ovirali zakonodajo. To ne bo veljalo le za evropski notranji trg, ne le za mala in srednje velika podjetja, ne le za pravice delojemalcev in delojemalk, temveč tudi za čezatlantsko sodelovanje. Ne moremo pa iti tako daleč, da bi na podlagi tega na koncu že vnaprej omejili svojo lastno zakonodajo. Glede tega bi zares opozoril že zdaj. Potem je tu tudi vprašanje poklicne mobilnosti. Gospa kolegica Šarancova eh, se je dotaknila že teh dveh točk, tri in štiri. Ampak pogajanja o tem bodo verjetno veliko težja, kot pa nakazujeta ta dva odstavka saj teh pristojnosti v ZDA, če so na. Eh, eh, te pristojnosti niso na ravni administracije, vendar temveč na ravni zvezdnih držav. Sicer v Evropi še vse prav tako ne deluje najbolje, ampak nekaj časa še imamo. In pri peti točki je tako, da moramo prav tako najti ravnovesje. Za nas je to ključni del pogajanj, ampak eh, na koncu to pokriva le majhen del in na ravni držav članic prav tako pri nas obstajajo razlike, torej tako imenovani lokalni akti, tako da mora pogajalska ekipa tu močneje zauzeti naša stališča. In po mojem mnenju na koncu moramo zauzeti takšno stališče, da bomo zagotovili ustrezno ravnovesje. In za konec morda še en pozitiven primer. E, sam sem se udeležil več različnih predstavitev o tej temi in tam smo vedno prejeli majhno brošuro, Eh, kjer je bilo omenjen, omenjena statistika za nemški izvoz, ki naj bi se lahko povečal za 94 odstotkov. In eh, eden izmed državljanov se je oglasil, to je noro, 94 odstotkov, to gotovo ni mogoče, ampak ta številka je bila zapisana. Potem pa se je oglasilo, oglasil predstavnik podjetja, majhnega oziroma srednje velikega podjetja, Ja, iz Švarcvalda, ki ima trenutno posle v višini 2,5 milijonov evrov z ZDA. In eh, ta predstavnik je dejal, če si zdaj ogledamo, koliko težav imamo že s samimi carinami in z oznakami proizvodov, po mojem mnenju gotovo ne bo težko, da dvakrat povečamo naš promet, eh, če bo sprejet ta sporazum. Že samo, če odpravimo vse carinske ovire. To bi bil lahko res generator velike rasti. In zato podpiram gospod Šarancovo v tolikšni meri, kot le lahko. Hvala. Evelin, ja, pa. Ja, danke. Evelin. Hvala, gospa predsednica. Tudi sama bi se kolegici Šarancovi zahvalila za zelo dobro pripravljen dokument in za zelo dobro sodelovanje. Ni stvari, kjer bi lahko rekla, da se ne strinjam Pogrešam pa kljub vsemu nekaj točk pri tem dokumentu, tako da bom podala nekaj predlogov sprememb. Ampak to je povsem običajno. Imamo povsem jasna pravila glede števila predlogov sprememb, seveda in nekateri gotovo ne bodo mogli biti sprejeti. točke, o katerih ste spregovorili, so vse zelo pomembne, gotovo. Posebej vprašanje transparentnosti, gospa Šarancova, pa vsem prav vam dam. Mi kot odbor, pa tudi predsedniki Evropske komisije in pogajalci Evropske komisije, vse bi morali povabiti, da bo celoten odbor ustrezno obveščen. Kot je bilo namreč že rečeno, vpliv tega, kar lahko povzročimo s TTIP-om na notranji trg in na varstvo potrošnikov, sta temi, ki sta nam izjemno pomembni, sta v samem osrčju našega odbora. Tudi sama bi navedla nekaj točk, na katere bi se še navezala. Po eni strani imamo tu zagotavljanje in izvajanje storitev ter opredelitev storitev. Z gospod Šarancovo se povsem strinjam, ko pravi, da moramo zagotoviti previdnostno načelo, tako kot je to opredeljeno v Evropski uniji. To je stavek, ki ga lahko podprem, ampak težava se potem pojavi pri samih definicijah, kaj storitve sploh so. Zaenkrat tega nikjer ne najdemo. In potem se pojavi tudi vprašanje pri pogajanjih, eh, kaj bi zdaj navedli med pozitivne in negativne strani. In zato moramo jasno opredeliti, za katere storitve bi ta sporazum veljal. In ne le, da rečemo, za katere ne bi veljal. To je veliko bolj nevarno. Jasnost, preglednost, tu moramo gotovo uvrstiti na tisti pozitivni seznam, kaj je treba zdaj definitivno opredeliti. In potem še nekaj, kar se upada s storitvami. Tu moramo biti previdni pri opredelitvi standardov in standardizacije ne smemo pri tem povzročiti zmede. Tu opažam nevarnost. Kot Evropski parlament smo v prejšnjem mandatu jasno dejali, da skupne standardizacije storitev ne želimo, saj bi bilo to namreč zelo nevarno in tudi zelo težko izvedljivo. Primat politike mora biti tu v spredju, zato je to vprašanje, ki ga gotovo moramo nasloviti, da bomo zagotovili jasnost tudi na tem področju, kaj razumemo pod standardi in kaj pod standardizacijo pri blagu, tam, kjer namreč nimamo težav. In potem še nekaj besed o storitvah, se upravičujem, ker govorim tako dolgo. Tudi tu gre za princip, po katerem bi se odpirali trgi storitev. Gotovo se spomnite na razprave o direktivi o storitvah v Evropski uniji, zato menim, da moramo paziti na naslednje. Pa držati se moramo tistega, kar je določeno v direktivi o storitvah, ko gre za cilje odpiranja trgov storitev. Tega ne smemo po nesreči prek tega sporazuma vreči iz ravnovesja, saj ima to lahko velike posledice na trge za trge, pa tudi za kakovost storitev. Vse to so izjemno pomembna vprašanja. Malce mi manjkajo tudi vprašanja v zvezi s carinami. Eh, no, vidim, carine so vključene, ampak eh, vseeno je treba to še malce bolj razdelati. Prav tako bi se bilo smiselno osredotočiti na naslednje. Če želimo sodelovati pri TTIP-u, če želimo takšen sporazum, moramo paziti tudi na vprašanje digitalnega trga. Ta ima zdaj izjemno vlogo, izjemnega pomena. In vemo, da je veliko ameriških velikih podjetij takšnih, ki eh, zdaj posegajo na evropski trg. Zato moramo paziti, da naša nova podjetja, podjetja, ki šele začenjajo, tudi imajo priložnost ustrezno sodelovati na teh trgih, zato je treba paziti tudi na vsa to vrstna vprašanja. In še predzadnja točka, regulativno sodelovanje. Tudi tu je treba biti povsem jasen. Tudi tu moramo paziti, da primat politike velja še vnaprej, da lahko izboljšujemo naše varstvo potrošnikov, naše socialne pravice, naše varstvo okolja tudi vnaprej, da to ostane v naših rokah. In ne, da se to na to spreminja prek napačnih pravil oziroma da se to postavlja pod vprašaj. To je prav tako eno izmed vprašanj, ki ga je treba natančneje preučiti. In potem še zadnja točka, o kateri bi še želela spregovoriti. Kljub temu, da nekateri pravijo, da se to nas prav nič ne tiče, vse nas pa kljub vsemu malce tiče. ISDS. Po vsem tem, kako se to ureja, bo gotovo to imelo učinek tudi na notranji trg, velik učinek. Zato je treba razmisliti tudi o tem, kako ravnati pri tem vprašanju. Torej, dokument gospe Šarancove je zelo dobro pripravljen, ko se prebijete skozen, še vedno pa obstaja nekaj točk, kjer bi bili na sveti še dobrodošli. In kot zaključek, draga gospa Šarancova, povsem se strinjam z vami, po tem, ko bo vaše poročilo pripravljeno, to gotovo še ne bo pomenilo konec razprav v našem odboru. Moramo še naprej nadaljevati z delom, sodelovanjem z Evropsko komisijo, spremljati pogajanja, saj je to za nas izjemnega pomena. Moramo sprejeti prave odločitve. Te morajo biti sprejete. Ne smemo dopustiti, da se odločijo na robe, zato je treba pustiti možnost tudi za to, da bomo morda morali ta sporazum odkloniti, če bo to za nas pravilna odločitev, dragi poslanci in poslanke. Najlepša hvala. Denis De Jong je tukaj? Ne. Pascal Durand. Merci, euh, madame la Najlepša hvala, gospa predsednica. Veseli me, da se oglašam po gospe Gedard, ker se lahko navežem na njene besede. Če pogoji ne bodo izpolnjeni, bo parlament odigral svojo vlogo, ki jo ima, izkoristil svojo pristojnost. Evropa ima težave že pri oblikovanju lastnega mnenja, pri standardizaciji lastnih Eh, standardov, naprimer pri eh, GSO. Evropa sama je torej v krizi in zdi se mi zelo nevarno, da se pogajamo s partnerjem, ki je zelo učinkovit, ker je enoten, ker je federalen. Kar se tiče samega mnenja, se seveda zahvaljujem pripravljavki mnenja. Ne vem pa, kakšna je prednost tega sporazuma za potrošnike. Kaj bodo potrošniki s tem ogromnim čezatlantskim trgom pridobili? Čakam pa na vaše razlage. Z veseljem vam bom prisluhnil. Tudi jaz se sprašujem, kaj se dogaja z ISDS. ISDS postaja norma, pokriva 40 odstotkov svetovnih eh, trgov. Pogosto se sedaj uporablja takšno zasebno pravo, zasebna sodišča. Velika podjetja bodo imela dostop do tovrstnih instrumentov, mala podjetja, MSP-ji, pa bodo nekako prisiljena v uporabo nacionalnih sistemov, kar je popolnoma v redu, po mojem mnenju. Na to še vprašanje regulativnega sodelovanja. Tudi to vprašanje je bistvenega pomena. Dotika se namreč politične suverenosti in odločitev nacionalnih parlamentov. Tudi tukaj moramo jasno definirati, kakšna eh, bo sistematizacija regulativnega sodelovanja na to tudi vprašanje javnih trgov, javnih naročil. Pri nas bodo trgi bolj odprti za MSP-je, imamo jasne kriterije, na to pa moramo to vključiti v TTIP. Vse to je zelo Zanimivo, to so pomembne teme in moj sklep je enak kot sklep gospe Gebert. Zanima me, če je Evropa zmožna zaščititi to, kar je bistvenega v njenem delovanju. Zaščititi zdravje, okolje, eh, pravosodje, naše standarde in tako dalje. Če je odgovor da, potem v redu, če pa ne, pa bo parlament pač ukrepal tako, kot je to v njegovi pristojnosti. Najlepša hvala, imam dolg seznam govornikov. Če želi še kdo drug besedo, prosim, to nakažite sekretarjatu. Nikola Danci, Marija Grappini, Eva Paunova, Katrin Štajler, Marlene Midsi in Majlina Trozitski. And I would like a word at the end. In tudi sama bom na koncu nekaj povedala. Gospod Dalton. Um, uh, Hvala. Emma McClarkin je naša poročevalka v senci, ampak danes je žal ni tukaj, tako da me je prosila, da spregovorim v njenem imenu in v imenu skupine EKR. Tudi mi se zahvaljujemo pripravljavki mnenja za dobro besedilo. Tri ključne teme bi rad izpostavil. Prvič, poziv k zahtevam po delovnih dovoljenjih za nas to ni najbolj spremljivo. V Združenem kraljestvu sistem dobro deluje in to je zelo občutljiva tema za ljudi in upam, da eh, TTIP ne bo zamrznjen zaradi tega vprašanja. Kar se tiče regulativnega sodelovanja, ta trenutno pokriva zgolj eh, centralno vlado in po mojem mnenju potrebujemo zahtevo, ki bo ZDA prisilila, da obvesti Evropsko unijo, ko bo prišlo do vpliva eh, na zakonodajo. Pa tudi javno naročanje je seveda eh, zelo pomembno, o tem smo se danes že pogovarjali. To želimo prav tako na vseh ravneh eh, vlade, na vseh ravneh države, tako na nacionalni ravni, kot tudi na občinski ravni. 13 držav ni del Eh, splošnega sistema javnih naročil v ZDA, tako da moramo tudi to obravnavati. Če si želimo dogovora o TTIP, potem potrebujemo eh, skupni trg tudi kar se tiče eh, digitalnih vsebin. TTIP predstavlja ogromno priložnost. Lahko se znebimo tarif in carin. To pomeni, da bodo potrošniki imeli večjo izbiro, cenejše proizvode in vse to vodi k znižanju stroškov življenja. In mislim, da je to ključni argument za sporozum, za TTIP. Mark Tarabella. Mark Tarabella. Ja, merci, Najlepša hvala, gospa predsednica. precej pozitivno gledam na besedilo gospe Haransove in pripomb gospe Gebert. Paziti moramo na naše standarde. Ustvarjamo standarde, ki so eh, razmeroma protekcionistični, kar se tiče naših potrošnikov. Na njih mislimo. Zato ne smemo zmanjševati z teh standardov in jih približevati manj strogim standardom ZDA. To ne bi bilo demokratično, saj v naše standarde eh, vlagamo veliko energije in jih oblikujemo na demokratičen način. Na to javni trg. Vsi pravijo, da je treba eh, odpreti velike trge, ampak mi smo verjetno tisti, ki najbolj odpirajo svoje meje drugim. Američani so zelo protekcionistični, pravijo, da so liberalni in vse to, ampak na različnih področjih, tudi na področju kmetijstva, ampak v to se danes ne bom spuščal, so zelo protekcionistični. To je dejstvo. In to velja tudi za druge uh, ekonomske subjekte v svetu. Paziti moramo torej. Gre za uh, storitve, za trg dela, za blago pri tem javnem trgu. In na to še tretje vprašanje, vprašanje ISDS. Paziti moramo. Dam vam lahko dober primer. ISDS bi naj zaščitil naložbe, uporablja pa se za zmanjševanje standardov na, okol, na področju okolja, eh, zdravja in tako dalje. Philip Morris, naprimer, ameriško podjetje, eh, napada Avstralijo in še eno drugo državo zaradi embalaže, ki jo v teh državah zahtevajo. To je torej področje zdravja. Če bomo v prihodnosti predmet takšnih eh, napadov, v nekem zasebnem, eh, v okviru nekega zasebnega sodišča, to seveda ne bo dobro. Potrebujemo učinkovit pravosodni sistem. ISDS-a v tem primeru ne smemo imeti v sporazumu. To je namreč orodje za zmanjševanje eh, regulative, za zmanjševanje standardov. To so tri bistvena vprašanja, seveda bomo pripravili v tej smeri tudi predloge sprememb. Najlepša hvala. Nekla, uh, tanti. Nikola Danti. Presidente, vorrei ringraziare anche la relatrice. Hvala, predsednica, tudi sam se zahvaljujem poročevalki za pripravo tega mnenja, ki je zdaj pred nami. Zares gre za dobro izhodišno točko. Za ukvarjanje s tem vprašanjem, ki ne zadeva le našega odbora, seveda gre za zelo široko politično razpravo, ki zadeva in vključuje tudi javno mnenje javnost to pričenja vse bolj opažati in postaja vse bolj pozorna. Odnosi z ZDA predstavljajo priložnost, če lahko pri nas v Evropi povečamo našo zmožnost trgovanja in če damo priložnost tudi evropskim podjetjem na trgih ZDA. Ko sedimo za isto mizo z ZDA, se moramo opomniti, da naš trg predstavlja eh, tudi zelo pomemben del in eh, moramo vzbuditi naš evropski ponos. Ko se pogajamo z američani, takrat moramo držati glave po konci in biti ponosni. številnih točkah eh, moramo biti še previdni. Prvič, pri tem sporazumu se moramo ukvarjati tudi s tarifami, pa tudi z netarifnimi ovirami in regulativnim okvirom. Tu namreč še lahko najdemo priložnosti za nas. In to je potencial za evropske trge in evropska podjetja. Nekateri operateri se morajo ukvarjati s stroški, ki presegajo 10 odstotkov prodajnih številk. Recimo pri pijačah to včasih znaša celo 70 odstotkov zaradi vseh regulativnih postopkov za dostopanje na ameriški trg. Zato je treba tu opraviti še kar nekaj dela. Treba je zagotoviti večje in boljše priložnosti za naša podjetja. zato ne smemo zniževati svojih ambicij, moramo jih še povečati. Ko se pogajamo z ZDA, tudi ko gre za regulativne postopke, je treba paziti na številne vidike, ki so zelo pomembni. Recimo, če si zamislite avtomobil, ki ga želite kupiti, na vse to je treba pomisliti. Številne ovire obstajajo in treba jih je premostiti. Imamo velika podjetja, recimo avtomobilska podjetja v ZDA v primerjavi z evropskim trgom in te ključne akterje moramo ohraniti v mislih. Ne bi smeli imeti prevelikih težav pri zagotavljanju avtomobilov na drugem trgu. Hkrati pa moramo paziti tudi na MSP-je, da bodo tudi oni lahko premagovali vse te regulativne ovire. Kaj je torej še treba opraviti? Treba se je osredotočiti na to, da bomo zagotovili standarde, ki bodo ustrezni za potrošnike na obeh stranih. Ne moremo reči, da imamo mi najboljše predpise v vseh sektorjih. Ko gre za zaščito potrošnikov na nekaterih področjih, na nekaterih sektorjih, imajo američani boljše varstvo potrošnikov. Tako da se o številnih stvarih lahko odločimo skupaj. Ko se bomo odločali kateri predpisi bodo veljali na eni ali drugi strani in kateri predpisi so boljši za potrošnike. Treba pa je izboljšati številne predpise, ko gre za varstvo potrošnikov, kjer se to le da. Recimo, ko gre za zdravstvene in fitosanitarne predpise, Evropa še vedno močno prednjači pred ZDA in to je treba ohraniti na takšnem nivoju. Javne storitve, to je še eden izmed sektorjev, ki ga je treba izuzeti iz pogajanj. O tem se ne smemo pogajati. In potem še en vidik. V ZDA imajo predpise o izvoru, o poreklu proizvodov, ki segajo zelo daleč. V Evropi takšnih predpisov nimamo. V zadnjih nekaj mesecih eh, je parlament to preučeval in mislim, da preden se pogajamo o tem z ZDA, moramo mi sami najprej pripraviti bolj razdelano stališče o tem. Podaril bi še eno izmed točk, eh, o kateri teče beseda v javnih razpravah. ISDS, to je res Eh, občutljivo vprašanje zaščita eh, investitorjev, kako najti ustrezne instrumente, da se zavarujejo naložbe in da se izognemo. Omejevanju tega na le določene vidike. Treba je zavarovati naložbe in ne ustvarjati ovir za države članice pri izvajanju svoje politične volje. Naš odbor se seveda s tem ukvarja, tudi INTA se ukvarja s tem in kot je dejala poročevalka, gre za tako pomembno vprašanje, da mu je treba res nameniti zelo veliko pozornosti, da bomo zares prejeli prave odločitve, ker bodo učinki na notranji trg zares veliki. Hvala. Marija Grapini. Marija Grapini. INTA Dalanče, podbral se spunk APEČ. Hvala, gospa predsednica. Na začetku bi želela povedati, kako zelo cenim eh, Ditin dokument. Z njim se v celoti strinjam. Strinjam se tudi z Evelin, ko gre za to, kaj bi morda bilo še smiselno dodati v dokument. Po mojem mnenju je še kar nekaj stvari nejasnih. Kako lahko vplivamo na komisijo s tem dokumentom, ali nas bodo sploh upoštevali? mi lahko naredimo, kar želimo, lahko rečemo, kar želimo, ampak vprašanje je, ali nas bodo vzeli resno ali nas bodo ignorirali, bodo upoštevali naše pomisleke ali ne. Mi govorimo o notranjem trgu, evropskem enotnem trgu. Zdaj pa govorimo o povezavi z drugim trgom. Morali biti, bi biti ponosni naših 500 milijonov državljanov, ZDA jih je le 300 milijonov. Gotovo bi moralo biti v njihovem interesu, da pridejo na naš trg in prodajo svoje izdelke na našem zelo velikem trgu. Tako da se ne strinjam s kolegom, ki pravi, no, naši potrošniki bi morali biti zadovoljni, ker bodo proizvodi cenejši. Ne. Ne želimo si tega, želimo si, da bodo proizvodi varnejši, bolj kakovostni, ne nujno cenejši. Imamo standarde, ki so različni. Evropski trg in ameriški trg delujeta na podlagi različnih standardov in tu lahko nastanejo težave. Nas bodo dobesedno poplavili s številnimi proizvodi, če ne bomo imeli nikakršnih tarif, tarifnih ovir in nikakršne zaščite. Ja, lahko rečemo, seveda veseli smo, ker eh, bomo imeli cenejše proizvode, ampak ne gre za to. Naši MSP-ji, naša industrija v Evropski uniji so potencialno ogroženi. Ta sporazum ne obsega kaj veliko besedila, ki bi ščitil njihove interese. Zato nas ne bi vse skupaj smelo zaslepiti in navdušiti. Ne smemo biti preveč navdušeni nad tem, da bi bili proizvodi cenejši. Moramo ostati hladnih glav, se osredotočiti na varstvo potrošnikov eh, in kakovost proizvodov. Karkoli bomo storili tu v Evropski uniji, mora temeljiti na kakovosti. Seveda želimo spodbuditi gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest, a če se bomo odločili, da je ta sporozum pomembnejši, samo zaradi cenejših proizvodov in bomo zanemarili gospodarsko rast in kakovost, nam bo spodletelo. Izneverili se bomo glavnemu cilju svojih politik. Zadnje, kar potrebujemo, je to, da bi zasebni investitorji vlekli države članice na sodišča na podlagi tega sporazuma. Mi v parlamentu in osebje komisije, ki se pogaja, moramo biti povsem gotovi, da vemo, kakšni bodo dolgoročni učinki TTIP. Eva Panova, hvala. Hvala, gospa predsednica. Naj najprej čestitam poročevalki za izjemno dobro delo, ki ga je upravila, odlično delo pravzaprav. Bi se pa naslonila na dve točki. Najprej vizumske zahteve za državljane. Če bomo ustvarili enotno čezatlantsko, enoten čezatlantski trg, moramo zagotoviti enakopraven dostop na, tako da odstranimo omejitve, ki še ostajajo. Nekatere izmed teh omejitev še zares ovirajo prost pretok blaga in storitev. Če bomo odpravili te zahteve za državljane in eh, države, ki niso zajete v programu za izuzetje od vizumskih obveznosti, bomo izboljšali zagotavljanje storitev med trgovinskimi partnerji. Druga točka, na katero bi se navezala, se dotika točk 12 in 13 o MSP-jih. MSP-ji so osrednji element teh pogajanj. Gre za MSP-je in njihovo poslovanje. Ti morajo pridobiti prednosti na podlagi teh pogajanj. Pri poglavju o malih in srednje velikih podjetjih moramo biti vključeni v pogajanja, posebej, ko gre za eh, komercialne pomisleke in potrebe podjetij. To lahko zajema. Eh, celovite podatke na spletnih platformah, kjer bi zagotovili smernice posebej v zvezi z netarifnimi ovirami, s katerimi se soočajo evropska in ameriška podjetja na trgu drugega. Prav tako to vključuje tudi eh, vključujoče spremljanje sporazuma, ki je lahko učinkovito le z učinkovitim sodelovanjem eh, skupnosti in združen MSP pri mehanizmih, ki se ustvarjajo prek TTIP. Hvala. Gospa Steiner. Thank you, um, Madam Chairman. Hvala, gospa predsednica. O številnih točkah ste že spregovorili, ampak včeraj popovdne se je v tej dvorani zbralo okoli 200 aktivistov, ki nasprotujejo TTIP, nekateri še celo z Škotske, odkuder prihajam sama. Zanimivo je to, koliko napačnih in zavajočih informacij so posamezniki prejeli o pomislekih, o katerih zdaj razpravljamo. V civilni družbi zdaj vlada nezaupanje, kar je treba obžalovati. Glede pogajanj, ki so se odvila do zdaj, in pravzaprav še ni nič odločeno, zato je pred nami še vedno precej prazen list papirja, a vseeno je treba številne stvari pazljivo spremljati. Naše ambicije seveda so pomembne. Ko smo prisluhnili prvi predstavitvi približno pred enim letom v našem odboru, je šlo za to, da se ustvari enoten trg prek Atlantika, kar ima gotovo ogroman potencial, če bo vse ustrezno zastavljeno in če bodo še vedno zagotovljeni ustrezno visoki standardi za varstvo potrošnikov, za varnost hrane. Trg seveda ima ogroman potencial, ampak vse je treba zastaviti pravilno. Še vedno obstajajo vprašanja preglednosti, ja, treba je bilo zagotoviti dostop za vse vse člane, ne le samo za nekatere. Ampak to zadeva tudi nacionalne parlamente. Tudi nacionalni parlamenti bodo morali podpisati ta sporazum in na koncu se bodo odločali, oda ali ne. Gre za proces in v njem moramo zagotoviti, da bodo ustrezno odpravljeni vsi pomisleki. E, glede točke 7, mislim, da je ta pomembna. Osma točka, standardi. Organizacije za standardizacijo so, eh, so se predstavile na našem odboru pred enim letom in nažalost so se odmaknile od memoranduma o soglasju uh, med ameriškimi organizacijami za standardizacijo in našimi. Jeseni so ta pogajanja žal propadla. Lansko leto smo govorili, da bi podpisali eh, skupen memorandum o soglasju, vendar pa to žal ni bilo mogoče. Mislim, da to vključuje tudi novo poročilo in to je zelo pomembno, da izvajamo pritisk na tem področju. Če bomo namreč zagotovili zaupanje v standarde, da bomo še vedno imeli najvišjo raven standardov, bomo lahko nadaljevali v pravi smeri. Potem pravična trgovina. Tu bi si sama želela več jasnosti, kolikor sama to razumem, gre za mednaroden razvoj, za to, da zagotovimo spoštovanje standardov, da. Eh, imamo standarde mednarodnih organizacij za standardizacijo o pravični o trgovini in da se ti standardi spoštujejo. Pri tej točki bi si torej želela nekoliko več jasnosti. Moramo pa nadaljevati z dialogom, moramo odgovoriti na pomisleke državljanov eh, glede vprašanj o javnih storitvah in ISDS. Dialog torej imamo, moramo pa biti del tega procesa tudi v našem odboru IMKO in veselim se že razprav, ki, bomo, ki jih bomo še imeli, ko bomo poskušali doseči pot naprej. Hvala še enkrat. Marlin Mici. <clears throat> Hvala, gospa predsednica. Veliko točk, ki sem jih želela nasloviti, eh, so pravzaprav naslovili že drugi govorci. Čestitela bi poročevalki, ker gre za odlično poročilo. Posebej še, se še strinjam z Evelin in z Marijo. Ta sporazum bo Evropi in evropskim državljanom ter MSP-jem potrošnikom, podjetnikom koristil le, če ga bomo ustrezno izpogajali. Preglednost je po mojem mnenju ključnega pomena. Evropske vrednote in evropski standardi eh, so standardi in vrednote, ki jih je treba ohraniti. Malce me skrbi euforija, ki jo kažejo Eh, kandidati glede tega, da bomo zdaj imeli toliko poceni proizvodov na našem trgu in da bodo naši potrošniki tako zelo zadovoljni, da pozabljamo, da naši potrošniki gotovo ne bodo zadovoljni s poceni proizvodi, če, bo, če bodo izgubili delovna mesta, če bodo propadla podjetja pri nas, ki do zdaj uspešno delujejo. Če bo delovnih mest manj, si tudi potrošniki ne bodo mogli več privoščiti čudovitih poceni proizvodov iz ZDA. Tako da je treba uravnotežiti političen domet tega eh, sporazuma in gospodarsko področje uporabe. Včasih se to dvoje niti ne prekriva in tu moramo biti izjemno previdni, posebej v našem odboru. Zagotoviti moramo, da ne bomo ugodili le enemu deležniku na škodo drugega. Pravzaprav bi eh, rada izvedela, je do, ali je do zdaj komisija že izvedla, izvedla oceno učinka, kako bo to vplivalo na vse deležnika v Evropski uniji. Morali bi imeti situacijo, zagotoviti situacijo, ki bo koristila vsem. Ne želim zdaj dajati vtisa, da nasprotujem sporozumu TTIP. Prav nasprotno, moramo zagotoviti, da bomo izkoristili vse priložnosti in se ustrezno spopadli z vsemi izzivi, ki jih prinaša tako velik trg. Zagotoviti je treba, da nas to ne bo zdaj preveč prevzelo. Eh, kot pri nas rečemo, ne smemo vreči stran otroka skupaj z umazano vodo. Evropi morajo koristiti vsi vidiki, potrošniki, MSP-ji. MSP-ji so hrbtenica evropskega gospodarstva. To, kar je morda majhno za Združene države Amerike, ni nujno majhno tudi za Evropsko unijo. Zato moramo zagotoviti naslednje. Moramo zagotoviti preglednost. Catherine je povdarila tudi dejstvo, da nekateri aktivisti, številni aktivisti nasprotujejo te tipu. Morda imajo prav, saj niso vedno ustrezno obveščeni. Veliko krat prejmejo napačne informacije. Mi dolgujemo našim 500 milijonom državljanom, na katere te tip bo vplival tako ali drugače. Zato moramo ustrajati pri preglednosti. Maëlyn Trosinski. Maëlyn Trosinski. Merci, madame la présidente. Euh, J'ai entendu. Najlepša hvala, gospa predsednica. Nekateri od vas ste se dotaknili izvajanja teh pogajanj. Dotaknili ste se tudi odbora INTA, češ, da bi moral odbor INTA dovoliti drugim odborom, da delujejo eh, bolj učinkovito. najbolj pa moramo paziti na evropske državljane, na 500 milijonov potrošnikov. Sama vidim, da imajo številni pomisleke. Glede na to, da bo ta sporazum v veliki meri vplival na vsak dan evropskih državljanov, evropskih državljanov, ki jih tukaj predstavljate, se mi zdi, da so eh, predlogi pogosto naivni ne razmišljate o nevarnostih, ki jih prinaša ta sporazum za potrošnike in državljane. Marsikaj bi lahko naredili v stiku z Evropskim komisarjem, lahko uh, bi bolj vplivali na njih, da ne bo prišlo do zmanjšanja standardov, da ne bo prišlo do spostavitve zasebnega arbitražnega sistema in tako dalje. Parlament mora zahtevati, določene ukrepe od komisije, komisija pa na to, to zahtevati od ZDA. Zahtevati a, moramo ustrezno ureditev, ne pa, da bo prišlo do popolne liberalizacije trgov in do zmanjšanja standardov. Potrebujemo konkretne predloge za zagotavljanje zaščite življenja naših državljanov. Mislim, da uh, je ta sporozum napačna odločitev. Um, few... Najlepša hvala. Še nekaj misli iz moje strani. Zares mi je všeč to, kar je zapisala poročevalka v svojem poročilu. To je zares edinstvena priložnost, da zagotovimo ustrezno visoke standarde in zakonodajo za potrošnike, kar bo odraženo v mednarodnih standardih. Sama bi pravzaprav zapisala tu globalni standardi. Gre za edinstveno priložnost, da zagotovimo visoke standarde za varstvo potrošnikom z drugim delom sveta, kjer prav tako obstajajo visoki standardi za varstvo potrošnikov, včasih sicer na nekoliko drugačen način, moramo pa poskušati sodelovati in zagotoviti podoben pristop ter ustvariti, poskušati ustvariti globalne standarde. Strinjam se z vami, da gre za edinstveno priložnost. Po mojem mnenju je zares pomembno, da ta sporazum zapišemo in oblikujemo tako, da ga bomo lahko podprli. In ne sporazum, kjer bomo dejali, da je vse zapisano napačno, preden se o njem sploh pogajamo. Hvala še enkrat za vaše delo. Kar pa se tiče koristi za potrošnike, naj povem naslednje. Vrednost tega, da odpravimo tarife in znižamo stroške, je zelo pomembna. Številni potrošniki se zdaj zares mučijo, da živijo ustrezno in če bi znižali stroške recimo avtomobilov za 10 odstotkov, hrane za 10 odstotkov, bi bila to gotovo velika korist za številne potrošnike. Gotovo pa to ne bi smelo potem povzročiti izgube delovnih mest. Andreas Švab in Nikola Danti sta podala primere glede svojih držav in gotovo lahko vidimo koristi za trgovino. Če lahko znižamo stroške za zagotavljanje skladnosti, eh, za izpolnjevanje birokracije za trgovanje z Ameriko, ter če lahko zagotovimo, da se delovna mesta ohranijo, mesta, ki se ustvarjajo na tujem trgu, so tudi bolje plačana pogosto tisti, ki sodelujejo oziroma ki so zaposleni pri izvozu na tuje trge, so delovna mesta, ki so bolje plačana in tu tudi lahko ustvarimo koristi. Pri prostotrgovinskem sporazumu z Južno Korejo eh, so se na sektorjih, ki so bili liber, liberalizirani, eh, pojavile prednost, eh, koristi v višini 34 odstotkov. Zato mi je zares všeč, kar je storila poročevalka, ko se je zredotočila na mala in srednje velika podjetja. Poglavje o malih in srednje velikih podjetjih je poglavje, pri katerem se zares moramo potruditi, da bo to delovalo. Glede javnih poročil bi dejala, da je treba zapisati jasno časovnico eh, za organe za spodbujanje trgovine. Kolikor sama razumem, poskušajo zagotoviti enake razmere za Evropo na ravni držav, tako da bi morda prosili od njih časovnico. Glede vizumskega vprašanja pa moramo biti prožni. Ameriški pogajalci eh, se ne morejo pogajati o vizumskih obveznostih v okviru eh, prostotrgovinskega sporozuma, ampak morda bi lahko potegnili usporednice pri pogajanjih z Avstralijo, kjer smo se pogajali o kvotah. Morda bi bilo koristno, če bi zagotovili vzajemno priznavanje na tem področju področju. Smo pa prisluhnili številnim zanimivim komentarjem, strinjam se, treba je izraziti naše pomisleke, pa tudi naše želje, tako da bomo zagotovili, da bomo na vse pomisleke ustrezno odgovorili. Zdaj pa še besedo dajem poročevalki za končne komentarje. Hvala lepa. Morda samo še zadnja končna pripomba. Ta razprava je pokazala, da je TTIP zares pomembna tema za naš odbor. Zato je treba z razpravo nadaljevati morda pa na nekoliko bolj strukturiran način, da se lotimo enega poglavja za drugim in da povabimo tudi predstavnike komisije, da o tem spregovorijo. Na nekatera vprašanja, ki ste jih postavili, bi morda morala odgovoriti komisija, ne jaz sama. Sama ne sodelujem pri pogajanjih in tudi sama imam podobna vprašanja kot nekateri izmed vas. Naj spregovorim o dveh, treh točkah, o katerih ste govorili številni izmed vas kar se tiče varstva potrošnikov. Vem, da gre za pomembno in občutljivo vprašanje. To je bil tudi eden izmed razlogov, zakaj smo se odločili, da celotno predstavitev namenimo vprašanju varstva potrošnikov. Imeli bomo več govorcev z različnih organizacij in to bo priložnost za vse nas, da bolje razumemo, kaj to vse zajema. sama v svojem mnenju predlagam, da spodbujamo visoko raven varstva potrošnikov v Evropski uniji v primerjavi z ZDA. Strinjam se s Katrin. Zagotoviti je treba ustrezne odločitve ter pravo besedilo v sporozumu, ki bo poslalo ustrezen signal. Strinjam se tudi s kolegom iz EKR. Opažamo velik potencial za evropske potrošnike, hkrati pa je treba poslati tudi signal, da se o naši ravni varstva potrošnikov ne moremo pogajati. Kar se tiče javnih naročil, cenim komentarje kolega Tarabele, ki je bil poročevalec za javna naročila. Mislim, da je že on zelo dobro pojasnil, kakšna je situacija v Evropi in kakšna je situacija v ZDA. Sama osebno na to gledam kot na enega izmed najbolj ofenzivnih interesov Evropske unije pri teh pogajanjih, zato bom vesel, z veseljem prilagodila besedilo v svojem poročilu, tako da bomo zares poslali ustrezen, močan signal o javnih naročilih. Regulativno sodelovanje. Tudi to je pomemben del pogajanj. Tako za podjetja, za mala in srednja velika podjetja se pa ne strinjam povsem eh, z nekaterimi izmed vas. Cilj pri tem vprašanju je naslednji. Če se bomo dogovorili o neki točki, bo to zavezujoče. Če pa dogovora ne bo, bomo še vedno ohranili avtonomijo pri zakonodajnih vprašanjih. In ne nazadnje, upam, da ne odpiram pandorine skrinice s tem vprašanjem ISDS. To je politično najbolj občutljiva tema in tega se vsi zavedamo. Sama bi predlagala, da to razpravo prepustimo odboru INTA, ki je pristojen za to vprašanje. Mi pa poskušamo izkoristiti sporočilo, ki ga bomo poslali, tako da se osredotočimo zares na tista vprašanja, ki so pomembna za potrošnike in za podjetja. Ne bom rekla, da ISDS ni pomemben za nje. A obstaja tudi veliko drugih vprašanj, ki niso v naši pristojnosti, pa so prav tako pomembna za potrošnike. Predlagala bi, da se držimo strukture poročila INTA mm, in uh, mnenja predsednika odbora INTA, ter se mi držimo le tistih vprašanj, ki so v celoti v pristojnosti našega odbora. Tako, Zdaj pa bi vas povabila še na predstavitev, ki jo organiziramo in veselim se že tega, da bom prejela vaše pripombe, pa tudi na naslednji sestanek s poročevalci v Senci. Hvala. Hvala lepa, postila sem, da je ta razprava bila nekoliko daljša, ker je tako zelo pomembna, zato sedaj že nekoliko zamujamo. Vem, da nam je danes zjutraj prisluhnil tudi predstavnik komisije. Hvala, da ste nam prisluhnili ali bi želeli kaj dodati. Izvolite besedo. Hvala lepa, zelo bom krate, kajti vem, da vas čaka še veliko dela. Um, samo nekaj pripomp, ki bodo vam lahko v pomoč pri pripravi vašega besedila. Samo nekaj posameznih točk v zvezi s preglednostjo. Uh, Tukaj bi vas želel opozoriti na nove ukrepe, ki smo jih sprejeli, zato da bi vsa naša besedila bila na spletu, tako da boste lahko tam našli vse evropske predloge. Eh, popolnoma smo pregledni, ko gre za naše cilje, za, tudi za specifične pravna besedila, ki smo jim ki smo jih dali na razpolago našim ameriškim sogovornikom. Imate tudi uh, podatkovne tabele, mm, kjer je prikazano, kakšni so naši cilji, tako da vam resnično priporočam, da si to ogledate. Um, ključni poslanci pa imajo tudi dostop do konsolidiranih besedil eh, člani odbora INTA, vašega odbora ali pač odvisno od tega, zakaj so posamezni odbori pristojni. Uh, samo še nekaj besed o regulativnem sodelovanju. To je zelo pomembno za vaš odbor. Um, lahko še enkrat potrdim, da nikako ne bomo nižali naših standardov. Tega ne želimo ne mi, ne američani. Prav tako ne bomo izgubljali naše neodvisnosti pri sprejemanju zakonodaje. Um, Pri TTIP gre predvsem za sodelovanje med neodvisnimi zakonodajalci in to sodelovanje poteka na prostovoljni osnovi, če obstajajo različni standardi. Nezdružljivi standardi, potem bomo pač morali še naprej živeti s temi razlikami, ampak naš cilj je, da bi znižali stroške tam, kjer prihaja do nepotrebnega podvajanja standardov ali pa kjer so na eni ali drugi strani zagotovljeni višji standardi v zvezi z majhnimi in sredi velikimi podjetji. To je resnično v srčiki naših eh, pogajanj. Skušamo olajšati naložbe in trgovanje za MSP. Eh, želimo omogočiti majhnim in srednjim podjetjem, da bi lažje dostopali do trga. In to velja tudi za ISDS. Težko je predvideti vladno reševanje sporov za majhne podjetja, ker preprosto eh, zato nimajo ustreznih sredstev. Tako da je to povezano tudi z mm, ISDS-om. Kar se tiče razpisov, Eh, tudi to zelo zadeva delo vašega odbora. Naš glavni cilj je, da bi v pogajanjih z ZDA zagotovili, da bodo evropski ponudniki obravnavani na enakovreden način kot njihovi ameriški konkurenti. Ehm, to bo težko doseči, ampak tukaj je resnično veliko na kocki, zato se bomo za to prizadevali. In pa še pripomba v zvezi z ISDS poslušal sem, kaj je poročevalka poslušala, kaj je mm, poročevalka povedala o tem. Eh, vsak poslanec ima pač svoja stališča o tem in zato bi vam priporočil eh, poročilo, kjer smo identificirali področja, eh, kjer bo potrebna razprava s parlamentom o tem, kako napredovati pri instrumentu ISDS. Tukaj bomo potrebovali poglobljeno razpravo, ki mora temeljiti eh, na tem, kaj točno pomeni instrument ISDS. To je zapisano v sporazumu CETA. Poleg tega pa smo v poročilu komisije identificirali tudi druga področja, ki mm, imajo opraviti za tem instrumentom. Če boste vse to preučili, potem boste imeli dobro osnovo za razpravo o tem kako želite mm, uravnotežiti to področje. Vem, da se tukaj eh, stališča zelo razhajajo, to razumemo, ampak eh, skušimo se lotiti jedra te zadeve, tako da bomo lahko v naslednjih nekaj tednih imeli eh, obveščeno razpravo o tem. Upam, da bomo lahko spomladi sprejeli skupno stališče vseh treh institucij in deležnikov glede tega, kako želimo oblikovati to razpravo okrog ISDS-a. E ne gre samo za TTIP, to je sedaj v evropski pristojnosti po Lizbonski pogodbi, tako da moramo vsi prevzeti svojo odgovornost pri tem. Um, res je, to so zelo občutljiva vprašanja in zato ni čudno, da se stališča tukaj razhajajo. Hvala. Hvala lepa kot sem povedala, tukaj nismo bili tako zelo strogi eh, pri času, ker je to tako pomembna točka. Naslednja točka na dnevnem redu je mnenje Lise Jakonsari, interoperabilnost na rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane. Slišali bomo predstavitev predloga komisije. Oprostite, morala bi vas spomniti še na to, da je rok za vložitev predlogov sprememb v zvezi s prejšnjim poročilom 25. februar. Torej 25. februar je rok za vložitev predlogov sprememb. Are we ready? Ste pripravljeni?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 mi pa pripravljamo mnenje. No, komisija bo sedaj predstavila svoj predlog. Pozdravljam gospod Gerstat iz eh, komisije. Predstavitev vam je na voljo na spletu na aplikaciji e-meeting. So, thank you very much, Mrs. Chair, uh, rapporteur. Hvala lepa, gospod predsedujoča, spoštovana poročevalka, poslanci in poslanke. Vesela sem, da sem lahko tukaj, da predstavim program ISA. Sem iz eh, generalnega direktorata Digit. Najprej, kaj je interoperabilnost? V komisiji smo definirali interoperabilnost v sporočilu eh, iz leta 2008. Gre za izmenjavo pomembnih informacij in gre za mm, sodelovanje. Torej, zakaj gre, če zastavimo vse skupaj v kontekst? Gre za to, da želimo spostaviti javne storitve, ki upoštevajo določena osnovna načela, ki so našteta tukaj na levi. Načela so enkratna, torej samo enkrat dajo na razpolago eh, podatke, imamo eno mesto, kjer so, zbrani vsi, pod, kjer so vsi podani eh, zbrani podatki. Um, torej imamo odprte mm, postopke in podatke, imamo vse na enem mestu uh, in postopek digital by default. Če sledimo tem uh, postopkom, potem uh, krepimo deljenje informacij, širimo znanje in poskrbimo za boljšo povezanost um, služb med seboj. Uh, rezultat pa je bolj obveščeno sprejemanje odločitev za, boljšo, za boljše storitve, ustvarjamo več poslovnih priložnosti, kajti javna uprava igra bistveno vlogo pri gospodarstvu in uh, ne nazadnje, tudi državljani dobijo boljše in bolj neposredne odgovore v zvezi z javnimi podatki. Interoperabilnost je prednostna naloga Evropske komisije že od leta 1995, ko smo ustvarili prvi program IDA. Kasneje smo veliko krat te programe posodobili, veliko je še treba izboljšati, ampak prvi rezultati so tudi že vidni, tako da želimo ISA na drugo predstaviti kot eh, program posodobitve. Z njim se želimo soočiti z novimi izjemi na področju interoperabilnosti vrednosti v Evropski, v Evropski uniji. Leta 2002 je bil, bilo sprejeto sporočilo v zvezi s tem. Program uh, ima, uh, torej sledi pristopu enotnega cilja, enega cilja, tako kot predhodni program želi razviti interoperabilnostne rešitve, ki spodbujajo izmenjavo med eh, javnimi upravami Evropske unije, pa tudi med eh, javnimi upravami po, podjetij in pa državljani, ki so neposredni koristnik teh, eh, tega programa. Obseg je povečan v primerjavi z prejšnjim programom kot, kot predhodnik bo tudi ISA 2 spodbujal interoperabilnostne rešitve, bodo, omogočil bo tudi e, elektronske javne storitve, ki služijo podpori implementaciji um, politik in e, aktivnosti Evropske unije, prav tako pa bo služil kot inkubator za predloge, dokler ne bodo ti dovolj sereli, zreli za izvajanje. In prav tako spodbuja rešitve, ki so že operativne, ampak jih je treba prenosti, jih je treba um, prenesti na kanale, ki omogočajo ponujanje takšnih storitev. Imamo torej program, enotnega pristopa, s tem je povezana cela vrsta operativnih ciljev. Gre za vzdrževanje in, eh, izkorišč, in izkoriščanje že obstoječih čezmejnih eh, storitvenih kanalov. Želimo tudi razvijati nove rešitve interoperabilnosti, torej čezmejne narave. Eh, in, novo v primerjavi z ISA je, da lahko sedaj lažje uh, identificiramo vrzeli v interoperabilnosti med eh, javnimi upravami. Prav tako imamo EIRO, uh, gre za arhitekturo referenc in pa e-kart, kjer gre za kartografiranje rešitev, ki bi lahko bile sprejete in izvajane prav tako imamo sistem za identifikacijo skupnih norm in standardov, tudi to je pomemben del tega programa in razvijamo mehanizme, ki bodo izmerili in kvantificirali kakovost ment operabilnostnih storitev, zato bomo lahko zagotovili, da bodo te resnično učinkovite. In v skladu s tem bo program eh, predmet stalnega spremljanja Eh, tako, to bo tudi objavljeno na spletu, tako da bo ta program zelo dostopen. Imeli bomo umestno in končno evalvacijo, ki bo predložena Evropskemu parlamentu. Imamo skupek eh, kazalnikov, ki so vključeni v zakonodajnem predlogu, z njimi želimo izmeriti output programa. Med temi kazalniki so tudi eh, kazalnik ključnih um, spodbujevalnikov med uh, operabilnosti, s katerimi bomo lahko izmerili, ali ima ta program izmerljive koristi. Uh, tukaj lahko vidite proračun za izvajanje tega programa. Program je petleten in je usklajen z večletnim finančnim okvirom. Uh, ovojnica je 121 um, milijonov evrov, In eh, torej, to, je pr, to je proračun, ki je podoben tistemu iz prejšnjega programa. In pa še nekaj o političnem kontekstu, zakaj je to tako pomembno. Eh, torej, javni sektor je ključni igralec v evropskem gospodarstvu in je tudi del rešitve finančne in gospodarske krize. Eh, polovica BDP-ja v Evropi ustvari ravno javni sektor, to predstavlja 25 odstotkov eh, zaposlitve v Evropski uniji in pa še javne, javna naročila, to predstavlja 20 odstotkov evropskega BDP-ja, tako da v tem smislu je eh, javni sektor izredno pomemben. Pristojnost komisije za to področje ni zelo močna, ampak eh, obstaja cela vrsta pobud na ravni Evropske unije, ki bodi si posredno ali neposredno vplivajo na javni sektor. In te pobude so EU 2020, digitalni enotni trg, digitalna agenda za Evropo in eh, letni pregled rasti, evropski semester ter posodobitev evropske evropske, evropskih javnih uh, uprav. Tako da obstaja tudi politična spodbuda za to, da bi spodbujali eh, interoperabilnost v, javni upravah, v javnih upravah v Evropi. Uh, Eh, tukaj lahko vidite rezultate študije, ki kaže količino prihranjenega časa eh, s pomočjo elektronskih storitev, ki so na voljo državljanom in eh, podjetjem in vse skupaj je prevedeno tudi v prihrankih pri BDP-ju na osnovi tabel ECB. In v tem primeru lahko vidimo primer Belgije. Za bolj med operabilnimi rešitvami bi lahko Belgija prihranila 2,347 milijard evrov, Francija recimo 12,8 milijard in tako naprej. Se pravi, govorimo o ogromnih vsotah. E, torej, če so koristi tako jasne, zakaj potem e, tega še nimamo, kaj je še treba narediti? E, politično voljo imamo, koristi so jasne, imamo na voljo tehnologijo. Uh, Um, no, ampak tukaj lahko vzamemo primer Švedske, ki je vodilna država, ko gre za uh, internetno penetracijo. Uh, eh, 93 odstotkov gospodinstev ima, ima internetno povezavo, 70, 7, 72 odstotkov uh, po spletu. Eh, sodeluje z javno upravo oziroma se posprašuje storitev, ampak ko gre za eh, uporabljanje teh e-storitev, recimo za ulaganje. Um, Dohodninskih najav pa ta številka hitro pade na 4, 46 eh, odstotkov. Se pravi, ni dovolj, da imamo na voljo infrastrukturo in tudi ni dovolj, da damo na voljo digitalne storitve. Ehm, potrebujemo neko širšo sliko, samo na ta način bomo lahko ponudili storitve, ki bodo interoperabilne od samega začetka, ne glede na ehm, infrastrukturo. Potrebujemo torej holistični pristop k interoperabilnosti v Evropi. Prav tako vam želim pokazati posnetek treh različnih rešitev. Verjetno vsi to prepoznate. Uh, Your Europe, Solvit in EMI. E. Ne bom se spuščala v podrobnosti, ampak eh, te storitve so vedno bolj uspešne. Gre za tipičen primer eh, čezmejnih interoperabilnih storitev in vse podpira pravzaprav ta program ISA. še zadnji posnetek, zadnje besede o interoperabilnosti. Mislim, da je ta ključnega pomena za ponudbo storitev v evropskih javnih upravah, ponuja okvir. Uh, znotraj katerega se stvarja potrebna orodja in storitve. Eh, interoperabilnost presega IKT, saj na njo vplivajo tudi politične odločitve in eh, vpliva na politične odločitve ter na to, kako organiziramo naše postopke in podatke. Če želimo spodbuditi interoperabilnost, moramo um, spremeniti našo infrastrukturo in to, zahte, to zahteva tudi uh, Eh, politično voljo. Če želimo tukaj resnično doseči enotni trg, potem mora interoperabilnost delovati že pri samem oblikovanju storitev in pri oblikovanju rešitev. In zato je pomembna, pomemben ta program ISA 2. Hvala lepa. Thank you for your presentation, which is a... Hvala lepa za vašo predstavitev, ki je na voljo tudi na naši spletni strani. Uh, Eh, besedo pa sedaj dajem poročevalki Lisi Jakonsari. Ja Hvala lepa. Gospa predsedujoča, zahvaljujem se predstavnici komisije za to zelo jasno predstavitev. Digitalna agenda je zelo razširjena tema, v Evropski uniji si govorijo o tem in to je ključna prednostna naloga komisije in pa nekaterih držav članic. Eh, stvari se tukaj hitro razvijajo, nekateri eh, sploh več ne morejo spremljati, kaj vse se dogaja eh, v na razdrobljenem evropskem digitalnem trgu, ki je razdrobljen v razno raznih programih. Tudi v komisiji in v institucijah samih obstaja določena količina zmede. Potrebovali bi osrednjo točko za usklajevanje. Mislim, da je odbor IMKO zelo primeren za to, da bi prevzel to ulogo koordinatorja. Na ta način bi lahko zagotovili, da na to zadevo ne bomo več gledali kot na neko golo tehnično vprašanje. Obžalujem, da je prišlo do tega spora med eh, odbori ITRE in IMKO v zvezi s tem dosjejem. Oba odbora sta sedaj soodgovorna za ta dosje in, eh, in to je dobra rešitev. Eh, ISA 2 oziroma ISA na kvadrat je program tehničnega značaja. Ampak eh, to nas ne sme ovirati pri tem, da prepoznamo potencial tega programa za naš enotni trg strinjam se s komisijo, ne moremo si eh, privoščiti dodatnega neuspeha, že tako ali tako smo izgubili preveč časa, izgubili smo preveč živcev, energije. Ehm, sedaj mora vse skupaj začeti delovati v praksi. Pozdravljam to, da je ISA 2 bila razširjena na uporabnike, torej omenja se pomen državljanov pri tem programu, sredotočenost na državljana. Na koncu Namreč vsi naši ukrepi tako ali drugače vplivajo na državljana. Ampak pomembno je, da pri teh programih upoštevamo tudi vidik državljanov in pa vidik uh, eh, IKT-ja. Smo pod uh, ogromnim časovnim pritiskom, ta dosje je treba kar najhitreje zaključiti. Program ISA 1 se bo kmalo iztekel. In um, um, prizadevali si bomo spoštovati časovnico, ki je predvidena za ISA 2. Komisijo bi pozvala k temu, naj spoštujejo načelo demokracije in naj ne skuša hiteti pri uvajanju tega programa. Uh, za uvedbo tega programa je potrebno dovolj časa, no, ampak vem, da smo za to uh, zato krivi deloma tudi sami, kajti ta spor med odboroma nam je vzel veliko časa. No, imam nekaj vprašanj za predstavnico komisije. Zanima me, kakšen je obseg tega predloga, ali gre za tehnični ukrep ali gre za razporeditev virov za posamezne programe oziroma ali v komisiji na to gledate kot na nekaj, kar bo imelo daljnosežnejši učinek. Ali lahko poveste nekaj več o možnosti za sodelovanje med, javno, med javnimi upravami, podjetji in državljani. Prav tako me zanima, če bi lahko bolj podrobno povedali, kako bo komisija prerasporejala vire, kdo bo odločal o tem. No, um, torej, mene v zvezi z. TTIP moti tudi vprašanje, zakaj so takšni programi Eh, zakaj je vaš generalni direktorat eh, odgovoren za ta program? Zanima me recimo, kakšna je povzava med tem programom in pa recimo programom ustanove za povezovanje Evrope. Kdo je tisti, ki tukaj nosi glavno odgovornost? Tudi to je pomembno vprašanje. Thank you enough, EPP hvala. Iva Paranova. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se mm, komisiji za podrobno predstavitev. Zahvaljujem se tudi poročevalki za njene pripombe. Uh, vzpostavila sem že stik za njeno pisarno in veselim se sodelovanja z njo in njenim moštvom v zvezi z tem poročilom. Prav tako sodelujem z gospodom Bonijem, našim poročevalcem v senci iz odbora ITRE. Včeraj je imela ILS predstavitev o enotnem trgu in uh, tam smo povdarili, da so kakovostne elektronske javne storitve bistvenega pomena za zaključek enotnega trga. Celo komisarka Bjankovska je povdarila, da eh, je pri tem ključnega pomena kakovostno izmenjavanje informacij. Želela bi izpostaviti štiri točke. Najprej, kako lahko sporočamo našim državljanom o koristih tega programa. Imamo nekaj pozitivnih zgledov, recimo Švedsko, ki ste jo omenili, ampak tudi Švedska, kjer je internet najbolj razširjen, eh, samo 46 odstotkov eh, uporablja storitve e-uprave. Zato me zanima, kako naj eh, spodbudimo državljane in podjetja, da se bodo bolj posluževali takšnih storitev. In pa še, eh, ko gre za politični vidik eh, ISE. Verjetno so ti programi zelo koristni za državljane in podjetja. Vsi se strinjamo, da dobro delovanje e-vlade lahko privrčuje vire in eh, energijo, ampak ne vem, v kolikšni meri se naši državljani tega zavedajo. Eh, ovojnica, ki je predlagana za izvajanje programa ISA v letih 2016-2020, je 131 milijonov evrov. In eh, predstavnico komisije sprašujem, kako bo okrepila osveščanje državljanov o koristih tega programa in ali imate usmerjeno strategijo sporočanja, kako lahko to tehnično besedilo spremenimo v nekaj, kar bo bolj razumljivo za naše državljane. Nekateri poslanci, ki so tukaj, bi si verjetno želeli srečan z voljivci v njihovih voljivnih okrožjih. Ehm, tudi na ta način bi lahko širili to sporočilo. Tukaj je treba okrepiti ozaveščenost eh, državljano in to se lahko zgodi samo s pomočjo konkretnih primerov. Ehm, In pa podarila bi še pomen majhne in srednje velikih podjetjih. Mislim, da to nekoliko manjka v izvornem besedilu, čeprav smo to sedaj dodali v naslovu dokumenta. Zdaj torej za koristi državljanom in um, podjetjem, tudi majhnim in srednjim velikim podjetjem. Mislim pa, da bi morali več pozornosti posvetiti tudi ponovni uporabi podatkov za, za državljane ali podjetja. Majhna in srednja velika podjetja so ključni gospodarski igralci, ki najbolj trpijo zaradi gospodarskih obremenitev. No, ko razvijamo rešitve in ocenjujemo program, moramo vedeti, da ne govorimo o podjetjih na splošno, ampak eh, o posameznih podjetij. Prav tako mislim, da bi morali imeti letne preglede preverjanja izvajanja ISA 2 um, ehm, v vašem odboru, pa tudi v Evropskem parlamentu. In pa še vprašanje neutralnosti interneta. Uh, tudi to je tema, ki bi bilo treba posvetiti več pozornosti v besedilu. Eh, tehnološka in internetna neutralnost je ključnega pomena. Eh, toliko z moje strani. menim, da bi morali tudi pohiteti pri pripravi tega projekta in um, do konca leta 2015 bi morali začeti izvajati ta novi program, tako da ne bomo izgubili koristi, ki jih je prinesla ISA. Hvala. Sama sem poročevalka v senci za to temo, za skupino EKR. Mislim, da je dobro še enkrat povedati, zakaj obravnavamo to temo. Želimo si čim bolj kakovostnih eh, javnih storitev, ki lahko ustrezno delujejo v 21. stoletju. Te storitve morajo biti digitalne po dizajnu in delovanju državljani morajo imeti dostop do teh javnih storitev na varen način. To je namen tega predloga. Interoperabilnost je instrument, s katerim bomo do tega prišli. Končni cilj pa je zagotoviti izboljšanje digitalne komunikacije in s tem, in s tem izboljšanje javnih storitev ravno zato si prizadevamo za digitalno revolucijo posod v Evropi. In ta digitalna prenova je veliki ziv, tako na nacionalni ravni, še bolj pa tudi na evropski ravni. Večina javnih storitev se uporablja na nacionalni ravni. Državljanom omogočajo, da lahko ti komunicirajo z organi nacionalni ravni in to je prvi korak, Evropska raven pa je to nadgradnja. Del tega osnovnega koraka, ampak obenem zgolj nadgradnja. Pomembno je v mislih ohraniti ta eh, končni cilj, ki smo si ga zadali. Z tega, z tega vidika se mi zdi, da se moramo osredotočiti na uporabnike, na eh, povpraševanje. Pa Ne govorimo zgolj o potrošnikih, ampak tudi o MSP-jih in drugih uporabnikih. O tem moramo torej razmišljati, ne smemo se spuščati zgolj na uh, nek omejen nabor storitev oziroma uporabnikov. Potrebujemo platformo, ki je razširljiva, ki ni strogo zamejena. in ker se moramo osredotočiti bolj na uporabnike in na popraševanje, je v bistvu škoda, da nismo imeli a, celovite ocene učinka, da se nismo a, lotili javnih posvetovanj. Ljudje bodo verjetno dejali, da to ni ISA ena, ampak ISA na kvadrat, da je to nadaljevanje nekega predloga, ampak verjetno bilo vseeno dobro, da bi se poglobili v oceno eh, tega programa. Spet gre za davkoplačevalski denar, kot sem dejala, večina javnih storitev poteka na nacionalni ali pa celo na lokalni ravni. Izboljšati moramo njihovo delovanje in zagotoviti, da bodo največ pridobili tisti prvi uporabniki, obenem pa si ne smemo zapreti vrat za razvoj v prihodnosti. Toliko z moje strani, veselim se sodelovanja eh, z vami v prihodnosti. Gospod Goga. Jakon Sari. Hvala, gospa Jakon Sari, za to, da ste naša poročevalka. Veselim se sodelovanja z vsemi poročevalci v Senci. Organi za nadzor trga si morajo izmenjavati podatke. Zanima me, kako bo ISA na kvadrat izboljšala nadzor trga komisija, to je vprašanje za vas. Zanimivo bi bilo slišati, kakšno je vaše mnenje. Veselim se skupnega dela in skupnih dosežkov. Hvala. Na kratko in jedrnato, hvala Antanas. Julija Rede ni z nami, če se ne motim, še kdo drug? Mrs. Callas, Gospa Kalas, izvoli, Kaja. Hvala. Tudi sama menim, da je program ISA pomemben element razvoja e-uprave po celotni Evropi. Zgraditi mora most med različnimi cilji in različnimi e-instrumenti, e-javna naročila, naprimer, e-razpisi, e-carina in tako dalje sistem mora postati učinkovitejši, kar pomeni tudi, da mora postati varnejši, kot je dejala Eva Pavnova. Morajo državljani zaupati v to vrstne sisteme. Zavedati se morajo dejstva, da so njihovi podatki v tem primeru na spletu in da so v bistvu bolj zavarovani, kot če bi bili črno na belem na papirju. Gre za to, da države članice pripravimo do tega, da opolnomočijo državljane, da zaščitijo njihove podatke s pomočjo različnih načinov enkripcije in autentifikacije, ki jih eh, nudi naš lasten sistem. Kako vse skupaj prodati javnosti? No, to je rešitev, ki pokriva vsa področja podatke, morate vnesti zgolj enkrat in vse skupaj je enostavnejše. Še nekaj treba izpostaviti, ko gradimo takšne digitalne ekosisteme. Ni treba vseh e-rešitev graditi popolnoma od začetka. V Estoniji so varni sistem e-plačil uporabili pri razvoju e-uprave. Zaupanje je ključni element. V nasprotnem primeru ljudje teh storitev ne bodo uh, uporabljali. Seveda pa mora biti ta sistem tudi priročen. Ljudje morajo na to uporabljati javne storitve v digitalni obliki. Hvala. Hvala se želi komisija oglasiti. Izvolite, na to pa še poročevalka. Najlepša hvala za vaše komentarje, ki so za nas zelo uporabni. Na nekatere bomo odgovorili, glede nekaterih pa bomo morali še ugotoviti, kaj lahko skupaj naredimo. Začela bom s komentarji poročevalke češ da so pristojnosti razdrobljene, da potrebujemo eh, centralno koordinacijsko točko in da bi odbor IMKO bil prava rešitev za to. Podobno ugotavljamo tudi v komisiji, to je tema, ki jo morajo horizontalno obravnavati različne službe v komisiji in včasih eh, traje nekaj časa, da ugotovimo, kdo kaj počne in kako lahko uskladimo naše delo trenutna komisija je odlična priložnost za to, saj je sodelovanje bistvenega pomena. Imamo dva močna podpredsednika, ki eh, obravnavata to točko prioritetno. Imamo tudi koordinacijsko skupino, ki je že začela s svojim delom, pokriva pa vse različne vidike posodobitve javnega sektorja. Iz dneva v dan eh, govorimo o tej temi in brez dvoma bomo eh, na ta način napredovali. To se mi zdi pomembno tudi za naše sodelovanje. Kar se tiče sodelovanja med ISO in CEFOM, instrumentom za povezovanje Evrope, pa takole. ISA je osnova za to, kar unesemo v CEF. Ta dva instrumenta se ne pokrivata, sta pa povezana. ISI ponujamo različne gradbene elemente. ISA pa ob enem pripravlja tudi standardne in eh, okvire. Prekrivanja ni, tesno sodelujemo z njihovo službo, operativni del eh, CEFA je prav tako v pristojnosti Digita. Sodelujemo tudi s Konektom in drugimi službami v komisiji. v zvezi z digitalnim enotnim trgom, da interoperabilnost je zelo pomembna, skriva se pod gladino večinih ukrepov, ki jih predlagamo za področje digitalnega enotnega trga. Teh razprav se v komisiji veselimo. Po našem mnenju je to zelo pomembno. Vprašanje o ocene učinka. Res je, da ocene učinka nismo pripravili, ker gre za nadaljevanje prejšnjega programa ISA. Smo pa pripravili ex ante oceno, zato da bi izpostavili najpomembnejše točke za, eh, nas, eh, za prihodnji razvoj programa. Imeli smo tudi več eh, neformalnih posvetovanj v zvezi s tem delo je potekalo, ne pa v obliki formalne ocene učinka. Ocena učinka je namenjena identifikaciji določene problematike in eh, iskanju najboljše rešitve. V tem primeru pa smo izbrali nek drug tip ocene, zato da bi ugotovili, kako nadgraditi obstoječi program. Opravili smo tudi umestno oceno eh, ISE in s pomočjo te smo dobili veliko podatkov za razvoj uh, eh, ISE na kvadrat. Vprašanje varnosti. Tudi tega ste se nekateri večkrat dotaknili. Program ISA je sam po sebi usklajen z uredbo 45 iz leta 2001. Upravljanje in delovanje ISA, ISA spoštuje to Na to imamo tudi različne smernice, eh, okvire, programsko opremo, ki se uporablja in vse to seveda prav tako spoštuje varstvo podatkov in to od začetka delovanja naprej. Sistem je utemeljen na varnosti in zasebnosti. Imamo tudi smernice za javne organe, ki bodo uporabljali ta orodja. S pomočjo teh smernic bodo lahko zagotovili spoštovanje varstva podatkov na njihovi strani. Vse te vidike je treba upoštevati že v samem začetku. Izvajanje seveda poteka v državah članicah. Je pa res, da bomo pripravili smernice, o katerih eh, sem spregovorila. Sedaj pa bom besedo predala kolegu v zvezi s komunikacijo. Izvolite. Regarding the communication. Glede komunikacije bi dejal, da je to namen tega programa. Informacije moramo podati državljanom in podjetjem. In to se bo nadaljevalo tudi v okviru programa ISA na kvadrat približno en milijon, en milijon evrov letno je posvečeno komunikaciji. Vemo, da moramo več postoriti na tem področju. Gre za posebno temo, za interoperabilnost, ki je vsi končni uporabniki morda ne bodo takoj razumeli. Govorimo o rešitvah, ki so namenjeni sredini tej te verige, ne pa eh, tisti uporabniški fazi. Pripravili smo nekaj eh, preprostih videoposnetkov, komunicirati želimo v preprostem, jasnem jeziku, eh, s tem delom nadaljujemo in trenutno pripravljamo nove videoposnetke, ki jih bomo poslali vsem javnim organom in ki bodo objavljeni tudi v lokalnih medijih v vseh državah članicah. Najlepša hvala, kolegi in kolegice, tisti, ki ste se nam pridružili. Zamujamo približno pol ure, zato ker smo eh, na dolgo in počes govorili o TTIP. To se nam zdi zelo pomembna tema in kolegi so uh, imeli veliko zapovedati. Poročevalka, izvolite, na kratko, prosim. Lehdistä erittäin kalliita ja isoja ilmiöitä najprej glede komunikacije. V časopisu sem pred kratkim zasledila zelo eh, drage reklame glede zelo eh, zanimive navedbe glede digitalne agende. To je bilo težko razumeti. Šlo je za oglaševanje eh, reklamnih agencij in tega da, to državljano sploh ni doseglo. Moramo biti previdni, da bo sporočilo sploh šlo naprej. Tako kot so povdarili eh, poročevalci in poročevalci v senci je treba ustrezno informirati vse, kako lahko te storitve izboljšamo z digitalno agendo. Vemo, da nekateri v Evropi ne znajo brati, pravzaprav jih je presenetljivo veliko. in za nje bi lahko rekli, da sploh niso zmožni uporabljati takšnih storitev, nimajo računalnikov, nimajo dostopa do interneta, potem eh, prijava dohodnine, uporaba zdravstvenih storitev na spletu, dostop do šole na spletu. Pri vsem tem se lahko zgodi, da veliko ljudi pustimo ob strani. Zato je pomembno, da izpeljamo ustrezne raziskave tudi glede teh vprašanj gospa Kalas je dejala nekaj v zvezi z varstvom podatkov pri ISA 2. V parlamentu je zato pristojen odbor Libe in odbor Libe se bo gotovo ukvarjal s temi vprašanji. Prihodni teden bodo to ustrezno preučili. Naslednji teden v Strasburu bomo imeli razpravo s poročevalci v Senci 11. februarja in takrat bomo govorili o osnutku. Pričakujemo, da bo osnutek pripravljen do 3. marca. Hvala še enkrat vsem za zanimivo razpravo. Thank you. Um, the... Hvala. Naslednja točka na njenem redu je poročilo Antonija Lopes iz Turisa Vajta o žičniških napravah. Izvolite, gospod poročevalec. Thank you. Uh, dear, oh, excuse me. Um, Hvala. Dios, kolegas, i... Spoštovani kolegi. Najprej bi se želel zahvaliti vsem kolegom, ki so mi pomagali pripraviti to poročilo. Poročilo je precej tehnično, tako da sem dobil veliko pomoč eh, strani mojih sodelavcev. Zahvaljujem se vsem za njihovo pomoč. Tudi sodelovanje za komisijo je bilo dobro, zlasti za gospodom Girao in pa za eh, gospod Gerao vsi so nam zelo olajšali tehnične odločitve in eh, tudi neki lobistični skupini bi se želel um, zahvaliti, pa tudi Astrid in še nekomu iz sekretarjata odbora Inko. Torej, pri tehničnih vprašanjih obstajajo pač različne možnosti in zato smo morali uložiti veliko predlogov sprememb. Nekatere, o nekaterih bom razpravljal za vlagatelji, eh, o drugih pa na sestanku obračevalcev v Senci 24. februarja. Želel bi izpostaviti nekatere predloge sprememb, ki se mi zdijo pomembni za razpravo v tem odboru. Najprej 3. Eh, decembra, na seji odbora 3. decembra je postalo jasno, da želimo zastaviti nek skupen postopek, ko gre za sprejmanje poročil, poročil ki ima opraviti z nadzorom nad trgom. Zahvaljujem se Viki Ford, Katrin Štiler in pa poročevalcem v senci, ki poročajo o temi žičnih naprav. E, in ko gre tudi za temo delegiranih in izvedbenih aktov. E, takšna poročila so bila nekoliko sporna, ko smo razpravljali o svežnju usklajevanja Naša pravna služba je tudi izrazila nekaj pridržkov, zato sem umaknil predlog spremembe 79 in 80. Avtori so se strinjali z umikom teh predlogov sprememb, tako da mm, bomo lahko tukaj uporabili neko skupno strategijo. Ehm, na zahtevo francoske lobistične skupine smo bili opozorjeni na zavorne sisteme pri takšnih žičnih napravah. Gre za tehnično in politično vprašanje trenutna uredba ne omogoča tehnološkega razvoja nekega podjetja in uh, gre v korist drugim uh, predstavnikom iz istega sektorja. Uh, no, tukaj mi je zelo pomagala Evropska komisija, kajti gre za zapleteno točko in uspeli smo najti besedilo, ki spoštuje načelo tehnološke neutralnosti in omogoča vsem operaterjem na trgu, da razvijajo svojo tehnologijo gre za predlog spremembe 183, ki sem, vloži, ki sem ga vložil skupaj za gospod Selaznovo. Uh, in pa gospod Datan in pa Filip Žuan sta tudi uložila predloge sprememb. Mm, tukaj bomo skušali doseči kompromisni predlog spremembe, če bo spoštovano načelo tehnološke neutralnosti, seveda. Lucy Anderson, poročevalka v Senci, je uložila skoraj polovico predlogov sprememb. Eh, zato sva se večkrat eh, pogovarjala o vsebini teh predlogov sprememb. Med njenimi predlogi sprememb bi želel izpostaviti tistega, ki želi več informacij Eh, potrošnikom na spletnih straneh in pa spoštovanje načel skladnosti na področju definicij, torej gre za tretji člen. Tukaj me zanima, ta predlog se mi zdi zanimiv, ampak zanima me tudi mnenje Evropske komisije o tem. Eh, zahvaljujem se tudi za vse pripombe, za vsa pojasnila v zvezi z vašimi predlogi sprememb, tako da bom lahko te predloge eh, sprememb preučil in da se bom lahko pripravil na sestanek z poročevalci v Senci 23. Eh, oziroma 24. februarja. Hvala lepa. Uh, Lucy Anderson, hvala. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri tem. Hvala še posebej poročevalcu ki je opravil zelo težko nalogo. Nekatere tehnična vprašanja, nekatera pravna vprašanja so bila zelo zahtevna, tudi eh, lobisto je bilo veliko. Antonijo je pojasnil, kako je to potekalo. Hvala, da ste prisluhnili vsem našim uh, komentarjem. Vse to uh, je poročevalne že povedal, tako da nima smisla uh, dolgo govoriti. Vseeno pa bi rada povedala, da smo sami predlagali naprimer eh, eh, definicijo uporabnikov žičničnih naprav, na to eh, klauzula o varnosti in tako naprej. Tudi spletne informacije so pomembne in dodatna zaščita za potrošnike. podpisali smo tudi tiste preloge sprememb, ki črtajo sklic na uh, izvedbene akte. Govore je bilo tudi o kompromisu definicije. Pogledati si moramo celotni seznam prilogov sprememb, ampak mislim, da smo naredili veliko napredka. Ne morem dejati, da se strinjamo z vsemi predlogi sprejem, ki so jih uložili drugi, ampak mislim, da je časa v naslednjih tednih za razpravo še dovolj. Hvala. Dani, you representing Emma. Dani, ti predstavljaš Emo. Uh. Hvala. Govorim v imenu Eurike Tribizijas, ki je poročevalka v senci skupine EKR in je danes ni tukaj. V skupini EKR podpiramo večino predlogov sprememb, ki so bili vloženi, pozdravljamo sodelovanje s poročevalci v senci in s poročevalcem. Urediti moramo in eh, naše predloge sprememb uskladiti to besedilo eh, z obstoječo uredbo o varnosti eh, proizvodov. se pa ne strinjamo s nekaterimi drugi deli uh, starih naprav, katerih deli mm, so lahko zgolj predmet uh, razprave in v pristojnosti nacionalnih organov, ker nočemo zviševati uh, stroškov uh, zaradi starih delov za vse. Toliko. Hvala. Gospa Harensova. Hvala, gospa predsednica. Kot veste, se je imela zgolj dva pomisleka glede tega. Se pa tudi sama strinjam uh, z izključitvijo starih naprav. Najprej nadzor trga, to je treba uskladiti z bodočo uredbo o nadzoru uh, trga. Zadovoljna sem z delom poročevalca, zadovoljna sem tudi s komentarji komisije in mislim, da tukaj večjih težav ni več. Nekateri, nekateri drugi predlogi sprememb pa bodo morda za nas težavni. Gre za tehnični doseg, ki kodificira osnovna varnostna pravila. Uredba mora biti tehnološko neutralna. Nočemo zakonodaje, ki favorizira posamezne proizvajalce ali pa države članice, bodi si francoske, nemške ali pa iz katere druge države vsi predlogi sprememb, ki bi kršili to tehnološko neutralnost, morajo biti zavrnjeni. Veselimo se sodelovanja s poročevalcem. Končno poročilo mora biti dobro za vse evropske proizvajalce. Gracias, Na koncu pa bi se še zahvalila poročevalcu za odlično delo, ki ga je pravil. Pascal's not here. Pascala ni. In no, on je bil edini, če se ne motim. Ne, Rosa. Um, thank, uh, Antonio for his... Hvala. Tudi sama bi se zahvalila Antoniju za odlično delo. Še nekaj besed v polščini. Komisija zaproponovala izjemno važne, to uproščanje predpisov. Predlog komisije je izjemno pomemben. Poenostaviti je treba določbe, razjasniti določene nejasne stvari, ki izhajajo iz direktive. Vključiti moramo specifične postopke in tako naprej. Vse to je pomembno. Sama predlagam pa še dva elementa, ki sta prav tako pomembna. veliko je sprememb na področju zimskih športov, naprimer. Če vse skupaj omejimo zgolj na sedežnice in druge dovrstne naprave, je to preveč omejujoče. Tu bi morali obravnavati vse žičniške naprave za turiste in tiste, ki se ukvarjajo z zimskimi športi. Ne smemo biti restriktivni, biti moramo vključujoči novim športnim eh, modelom in infrastrukturi moramo omogočiti možnost za razvoj. In pa še druga točka v zvezi s konstrukcijo žičniških naprav. Ne vem, če je v vseh primerjih nujno dovoljenje za gradnjo. mislim, da bi to moralo biti mogoče eh, že z dovoljenjem lokalnega organa. Ne potrebujemo bolj zapletenih postopkov. Hvala. Antonio, would you like to come in? Antonio, bi se oglasil? oglasil? Še kakšen komentar morda v zvezi s tem, kar so povedali kolegi in kolegice? Izvoli. Ja, yeah, uh, uh... hvala. Hvala. Hvala, Lucy. Hvala za ta pozitiven pristop pri predlogu spremembe 183. Vem, da to ni preprosto, to bomo upoštevali in brez doma se bomo pogovarjali o vseh teh predlogih spremembe. In to poglobljeno. Stare žičniške naprave niso vključene v to. O tem govori celo en predlog spremembe moje skupine. Takšen je moj pristop in eh, to sploh ni težava. Enako velja za liberalno kolegico. Glede nadzora trga še čakamo na to direktivo. Seveda pa je treba besedila uskladiti tako da v prihodnosti ne bo težav. Tehnološka neutralnost je prav tako zagotovljena, to sem že povedal. Tehnološka neutralnost je vedno zagotovljena. Ko se naprimer pogovarjamo s francoskimi kolegi, eh, je to jasno. Eh, glede športa, rosa. Imeti moramo jasno področje uporabe. Vedeti moramo točno, katere naprave so pokrite s to uredbo. Seveda pa sem pripravljen na razprave. Da vem, da se bo marsikaj spremenilo, ampak mislim, da se bomo o tem še pogovarjali tudi 24. Gospa predsednica, zanima me tudi, kakšni so komentarji komisije, sam sem že postavil nekaj vprašanj, mislim, da predvsem v zvezi z definicijami. Zanima me, kaj imajo zapovedati v komisiji. To je namreč tudi eh, vprašanje določenih drugih kolegov. Komisija, izvolite, v zvezi z definicijami. Uh, so... Najlepša hvala. Ali lahko komentiramo predloge sprememb? Na kratko. Na kratko, prav. hvala za predloge sprememb. Nekateri so za nas problematični. Naprimer, vzpostavitev previdnostnega načela. To je tehnična uredba, kjer govorimo o varnosti. To pomeni, da je previdnostno načelo že vključeno samo po sebi. Vse določbe zahtevajo določene zaveze in nacionalni organi za nadzor trga lahko na to vprašajo, kaj izhaja iz previdnostnega načela. Nič, zato ker se vse to že pokrije v a, eh, sami uredbi. V zvezi z definicijami bi povedal takole. Definicija, ki jo imamo, izhaja iz dokumenta o skladnosti, mislim, da ne potrebujemo definicije v tej smeri. Ne gre namreč za definicijo kot takšne, ampak za pravila. Pravila, ki jih že najdemo v členih in v prilogi. Vse v skladu z eh, deklaracijo o skladnosti Evropske unije. izpostavili bi tudi predlog spremembe 153. Tudi v tem primeru bi raje ohranili izvirno besedilo. Predlog spremembe 153 namreč predlaga črtanje na nekatere a, žičniške naprave. 155 to že najdemo v členih 41 in 43 splošne sklice na športne naprave že imamo. Vedeti moramo, da gre v tem primeru za uredbo, ki obravnava neko transportno funkcijo. Posploševanje lahko vodi v določeno mero zmede glede na to, kaj pokriva ta uredba. imamo predlog spremembe 173. Tam so ocenjeni podsistemi z oznako CE. Predlog spremembe 141 razširja splošne zahteve ampak to ni v skladu eh, z začetno fazo predloga. Če pride do požara na napravi, potem se naprava oceni v primeru požara v tistem času. 182 in 183 nam je ljubši predlog srednje 183. lahko imamo sklic na vozila, ampak po našem mnenju predlog spremembe 183 zahteva oziroma zagotavlja tehnološko neutralnost, ki jo moramo spoštovati. Hvala, smo pripravljeni odgovoriti tudi na, na dodatno vprašanje, če jih imate. Hvala za ta pojasnila, hvala vsem za opravljeno delo. v odboru IMKO bomo glasovali 17. marca, takrat bomo glasovali v vseh treh. Ne, ne, je pa to podobna časovnica. Se upravičujem. Trije dosjeji, moj, uh, vaš in dosje Catherine eh, Styler, ti bodo obravnavani aprila, zato ker malce eh, zamujamo. Imamo pa nekatere paralelne elemente, ki bi jih lahko obravnavali na skupnih trialogih, še posebej vse, kar se tiče nadzora trga, naprimer. Vi imate torej vodilno funkcijo. Hvala. Naslednja točka je pregled okvira za gospodarsko upravljanje, ocena stanja in izzivi. Imamo mnenje za uh, poročilo odbora Ekon, kjer je poročevalka gospa Pervonš Beres, naša privljavka mnenja pa je Iliko Galpelc. Hvala, gospa predsednica. Z veseljem vam predstavim svoj osnutek mnenja. Vesela sem tudi, da zdaj ni prvič, da govorimo o tej temi, posebej sporočevalci v senci. Imeli smo že prvo izmenjavo mnen z njimi namreč upam, da bom lahko vključila tudi vaša stališča v strukturo svojega mnenja. Po eni strani lahko samo povzamem svoje zamisli v mnenju, ki sem ga pripravila in tudi nimam veliko časa na voljo zdaj za to. Bi pa povdarila naslednje. Ta tema je izjemnega pomena. Uh, Razložila pa bi vam, zakaj sem se odločila za takšno strukturo pri svojem mnenju in katerim ciljem želim slediti. Po mojem mnenju je kriza pokazala na to, da v nekaterih državah članicah pride do različnih odzivov na krizo. Nekatere se ustrezno odzovejo na težave, druge pa ne. Zato moramo najti sredstvo, instrument, s katerim bomo lahko dosegli cilje, ki sem jih predstavila v mnenju. Recimo gospodarsko upravljanje in okrepitev gospodarskega upravljanja. Moramo okrepiti našo konkurenčnost. Kot, so, kot uh, kolegi že vedo, ni prvič, da govorimo o tej temi. Poročilo na to tematiko smo že imeli. Zato bi prosila vse, da se ne navezujete na prav vse v obeh poročilih. V novem mnenju nam ni treba vsega ponavljati. Podlaga za moje mnenje je nov dokument Evropske komisije o gospodarskem upravljanju, ki je bil predstavljen na decembrskem plenarnem zasedanju. Takrat smo govorili o dveh temah. Prvič, krepitev gospodarskega upravljanja eh, pod evropskim nadzorom recimo v okviru Evrope 2020 in pri programih Evrope 2020. Pa tudi drugi stebr je bil omenjen. In sicer vzdrževanje stabilnosti evroobmočja. Ter ukrepi, ki so usmerjeni eh, na to področje. V svojem mnenju sem se dotaknila tudi okrepitev, okrepitve usmerjanja in vodenja evropskega notranjega trga. Po mojem mnenju bi morali obravnavati tudi to. Sama predlagam naslednje, upam, da se strinjate z menoj. Takole. Če želimo govoriti o dejanski rasti, je pomembno, da ustrezno nadziramo notranji trg, da zanj vzpostavimo ustrezen nadzor. Zato pa potrebujemo primeren okvir. V tem okviru moramo na to opredeliti pozitivne in negativne učinke politik, ki jih vodijo države članice. Treba bi bilo torej oceniti situacijo eh, in na to vzpostaviti dodano vrednost. Takšna dodana vrednost bi na to izboljšala stanje. Evropsko komisijo bi prosila, da vsako leto pripravi poročilo o napredku na notranjem trgu v okviru upravljanja notranjega trga. Kolege pa bi prosila, da me pri tem podprejo. Trdno sem prepričana, da je cikl upravljanja notranjega trga eh, takšen, da mora slediti evropskemu semestru. Pravzaprav bi bilo to treba vključiti v evropski semester, van to ugraditi. Ta struktura povezovanja in vsakoletna ocena eh, Eh, bi morala voditi do tega, da bi vsako leto morali biti sposobni oceniti situacijo, kakšen napredek smo dosegli, če je prišlo do kakšnih nazadovanj, za vse to pa potrebujemo ustrezno platformo. V mnenju sem govorila tudi o demokratičnem nadzoru in odgovornosti. Za konec pa sem spregovorila še o tem, da bi morali govoriti o ukrepih ter o vlogi in odgovornosti držav članic. Treba je zagotoviti gospodarsko upravljanje in upravljanje notranjega trga, ki bo transparentno, pregledno. Zato pa je treba opredeliti ovire in jih odpraviti. Na koncu bomo tako lahko še učinkovitejši, eh, ko gre za manjkajoče svoboščine, ki jih še ni. Veselim pa se tudi vseh komentarjev in vprašanj. Nikola Danti. Nikola Danti. Presidente, grazie alla. Hvala predsednica, hvala poročevalki. gre za mnenje, ki je zelo dobro pripravljeno in v veliki meri ga lahko podprem. Bi pa želel vseeno podati nekaj pripomp v zvezi z vprašanji, ki se pojavljajo v predlogu. Podal bom tudi predloge sprememb. Zaenkrat pa bi se poročevalki zahvalil za sodelovanje. To besedilo je prišlo v pravem času. Smo namreč v obdobju, ko se pravila malce drugače tolmačijo v komisiji, ko gre za gospodarstvo. Komisija je predstavila tri glavne cilje pri naložbah, pri prožnosti, pri mobilizaciji naložb v realno gospodarstvo ter izboljšanje same podlage za, za več investicij. Pri novem okviru gospodarskega upravljanja si moramo prav tako zastaviti te cilje, ki smo jih že opredelili v prvih mesecih dela. Vse to je ustrezno opredeljeno v osnutku mnenja, ki ga je pravkar predstavila poročevalka. moramo potegniti povezavo med gospodarskim upravljanjem in načinom delovanja notranjega trga. Vse prepogosto se je v zadnjih letih eh, pripetilo, da je prišlo do vrzeli med gospodarskim upravljanjem in realnim gospodarstvom. V prvih mesecih dela nove komisije se je ta tematika uvrstila na sam vrh njihovih prioritet in mi smo pristojni za delovanje notranjega trga kot odbor. Zato bi morali poskušati pripraviti različna orodja, ki nam bodo pomagala pri gospodarskem upravljanju, da bomo tako ustrezno e, služili realnemu gospodarstvu. To, kar je poročevalka predlagala v svojem osnutku mnenja, predlaga recimo da se moramo vrniti na vsakoletno poročanje o napredku na notranjem trgu skupaj s ciklom evropskega semestra in priporočili za posamezne države članice za določene sektore. To je odličen predlog, ki ga podpiramo. Ko gre za nadaljevanje dela, ki je še potrebno, bi poudaril nekaj točk. Prvič. V načrtu za naložbe, ki ga je sprejela komisija, gre za izjemno priložnost za nadaljni razvoj notranjega trga. Po mojem mnenju bi bilo smiselno omeniti eh, v zvezi z načrtom novega gospodarskega upravljanja, da bi bilo smiselno še okrepiti notranji trg. To je namreč edina pot za doseganje večje gospodarske rasti in uh, za odziv na nove gospodarske razmere po vsem svetu. Del naložb bi lahko izkoristili, da okrepimo in izboljšamo naš notranji trg. Ko gre recimo za digitalno infrastrukturo, za spodbujanje novih podjetij in za zagon evropskega gospodarstva, je treba to upoštevati. Pri investicijskem načrtu so to prispevki, ki jih je treba zagotoviti, da se ponovno poveže realno gospodarstvo z ambicijami gospodarskega upravljanja in finančnim svetom. ko gre za klauzulo o investicijah, ki jo je predstavila komisija in za ukrepe za prožnost, bi povedal še naslednje. Morda bi bilo smiselno jasno opredeliti, prosim bi vas, da razmislite o naslednjem. Notranji trg mora imeti koristi od naložb, ki so ciljno usmerjene in ne prihajajo le z javnih virov. Treba je bilo uporabiti tudi klauzulo o fleksibilnosti, ki jo vsebuje sporočilo komisije. In še za konec. Strinjam se s tem, kar je povedala poročevalka v svoji izjavi. Ko gre za strategijo Evropa 2020, moramo vzpostaviti povezavo med realnim gospodarstvom in finančnim svetom kot samo srčiko naših ukrepov. To povezavo je treba ponovno zagotoviti. In ne gre le za nekaj obstranskega. Pri notranjem trgu moramo mi odigrati pomembno vlogo ter zagotoviti krepitev našega enotnega notranjega trga. Veselim se nadaljnega sodelovanja s poročevalko ter drugimi poročevalci v senci, tako da bomo lahko skupaj ugotovili, kako združiti naše zamisli na koristen način. Se mi pa zdi, da smo začeli odlično z osnutkom mnenja, ki ga je pripravila poročevalka in uh, razmislili bomo tudi o tem, kako lahko še nadalje prispevamo k delu tega odbora. You, Nikola. Hvala, Nikola. Sama sem poročevalka v senci za to mnenje v imenu EKR. Še enkrat najlepša hvala poročevalki za njeno zares težko delo. Zares si zagotovila, da se osredotočamo na razsežnost notranjega trga pri tem vprašanju. Mi želimo zagotoviti naslednje: sprostiti in zagotoviti koristi za notranji trg. Vemo, da obstaja ogromno pobud za notranji trg, ki lahko pomagajo zagotoviti konkurenčnost, nova delovna mesta, rast in gospodarsko korist. Prav tako vemo, da pogosto pride tudi do vrzeli med pobudami in njihovim izvajanjem. Cilj, kot sem razumela poročevalko, je ta, da si ogledamo, ali lahko s pomočjo letnega cikla nadzora gospodarskega upravljanja lahko vključimo tudi upravljanje notranjega trga. Moramo pa ohraniti v mislih, da gre pri notranjem trgu za akterje na trgu, za podjetja, pri gospodarskem upravljanju pa gre za porabo v javnem sektorju in v javnem gospodarstvu, ne toliko za podjetja in potrošnike. Mi pa moramo razmisliti, kje lahko države članice spremejo svoje pobude, da izvajajo dodatne ukrepe na področjih, kjer prihaja do zamud. Recimo, primer, če si ogledate direktivo o storitvah, leta 2012 smo dejali, da bi bilo to lahko gonilo in bi lahko s tem ustvarili skoraj en, odstotek, en dodaten odstotek rasti in z ustrezno Eh, z ustreznim izvanjem več kot en dodatni odstotek BDP-ja. Zdaj pa moramo razmisliti, zakaj se to ni izvajalo tako, kot bi bilo treba, kot del gospodarskega upravljanja. Če želimo, da bo ta sistem smiselen. Sama bi se osredotočila pri tem na izvajanje, izvajanje v okviru notranjega trga. Uh, to je tisti del, kjer lahko države članice dosežejo rezultate in to od njih pričakujemo. Če podpišejo zakonodajo o notranjem trgu, pričakujemo, da jo bodo izvajali in če je ne izvajo, moramo razumeti, zakaj je niso, kakšne so posledice tega in tako naprej. Pri šesti točki vašega poročila bi, sama bi to imenovala kar letno poročilo o izvajanju notranjega trga, ne poročilo o integraciji. Gre za malce drugačen termin. Moramo neposredno vprašati, zakaj niste izvajali tega, za kar ste se zavezali. Komisija je v svojem delovnem načrtu in svoji viziji dejala, da gre za izvajanje. Izvajanje je ključ. Zato predlagam, da jim pri tem sledimo. Potem pa še krajša pripomba v zvezi s četrto točko. poročevalka je zelo zauzeta za to, da se zapiše, da gre za partnerstvo med nacionalnimi vladami in institucijami Evropske unije, ko gre za gospodarsko upravljanje. Prav tako potrebujemo tudi partnerstva in lasništvo na nacionalni ravni, ko gre za gospodarsko upravljanje in boljše izvajanje uh, upravljanja notranjega trga. Moramo pa biti malce previdni da ne bomo na koncu povzročili preveč prikritih interesov. Vsa priporočila morajo zares biti neodvisna. E, tu je potem različna predstava o pravičnosti med državami članicami, zato potrebujemo nekaj besedila, ki bo govorilo sicer o posvetovanju, hkrati pa je treba tudi zapisati, da se ne sme izgubiti neodvisnost priporočil. To bi bile moje glavne misli. Se pa prav tako tudi sama že veselim nadaljnega sodelovanja z vami v zvezi s tem poročilom. Hvala. Ula je naslednja skupine Alde. Hvala, gospa predsednica, tudi sama se zahvaljujem poročevalki za pripravo tega mnenja. Vsi se verjetno strinjamo, da je notranji trg hrbtenica Evropske unije in ključna gonilna sila za gospodarsko rast, kar je omenila že gospa predsednica v svojih pripombah. Zato je naša najpomembnejša naloga ta, da preučimo učine gospodarskega upravljanja v povezavi z ustreznim vodenjem notranjega trga. Mnenje IMKO bo po mojem mnenju podalo uh, potrebne pripombe v poročilo EKON, prav tako kot bodo tudi mnenja drugih odborov, uh, prinesla podobne koristne pripombe. To priložnost bi izkoristila, da povdarim nekaj točk, ki so za nas eh, v interesu pri tem poročilu. Podarila bi, da se moramo držati poti reform. Prisluhnila sem eh, poslancem, ki so govorili, da morda vidijo priložnost v tem, da se doda večja fleksibilnost v okviru gospodarskega upravljanja, zato da se zagotovi večja rast, vendar po mojem mnenju to ni prava pot naprej. Po mojem mnenju zdaj ne smemo popuščati. Reforme delujejo, primankljaji se zmanjšujejo in Evropa se počasi, vendar učinkovito eh, poskuša izkopati iz krize treba je zagotoviti boljše spoštovanje in izvajanje priporočil za vsako državo članico posebej. Gospodarsko upravljanje nima smisla, če se države članice ne držijo priporočil komisije in jih ne izvajo. Eden izmed načinov zagotavljanja boljše skladnosti bi bil, da se izboljša uh, odgovornost za izvajanje priporočil, kar morajo spoštovati nacionalni parlamenti. Morda bi bil dodaten predlog ta, da se poveže dostop do podpore eh, iz Junkarjevega načrta za naložbe s skladnostjo in izvajanjem priporočil, ki jih pripravi Komisija za države članice. Vem, da bi bilo to morda lahko nekoliko kontroverzno, bi pa bilo po mojem mnenju izjemno učinkovito. Mislim tudi, da moramo eh, zapisati uh, pomembnejši sklic, da moramo bolj omeniti mala in srednje velika podjetja, saj imajo ta največji potencial za ustvarjanje rasti novih delovnih mest na našem enotnem notranjem trgu. Zato se je treba prav na ta potencial še posebej osredotočiti. Osredotočiti se moramo tudi na ta področja notranjega trga, ki lahko zagotovijo največjo dodano vrednost. Pri tem mislim predvsem na digitalni enotni trg, ki je za nas ena izmed glavnih prednostnih nalog. V zvezi s tem smo imeli že zelo koristno razpravo. Toliko zaenkrat z moje strani, se pa tudi sama že veselim nadaljnega sodelovanja s poročevalko v zvezi s tem mnenjem. Hvala. Denisa ni z nami, Pascal pa je poročevalec v senci za zelene. Želiš besedo? Oui, merci, président. Très, très... Hvala, gospod predsednica. Zelo, zelo na kratko, ker uh, sem se želel zgolj zapraviti, uh, zahvaliti gospe poročevalki. Ustrajati je treba pri vključujočem pristopu, sodelovati z vsemi deležniki. Tudi sam se strinjam, da je to problematično. mislim, da se sedaj ne bomo spuščali vsa vprašanja. Sam sem poročevalni sosedci v odboru AFKO za to temo, o tem smo že govorili, govorili smo o sodelovanju z nacionalnimi parlamenti in to so pomembna vprašanja. Imam pa še eno skrb v zvezi z notranjim trgom. Zdi se mi, da Evropa razmišlja preveč računovodsko, ne upošteva dolgoročnih načrtov. Ta odbor in ta parlament je poskušal z vključitvijo različnih elementov, naprimer socialnih kriterijev, okoljskih kriterijev, eh, zagotoviti ravnoteže. Evropska unija ne more delovati brez tega, če ne upošteva dolgoročnih ciljev, obenem pa kratkoročno razreši vprašanje dolgov in eh, primankljajev. Morda smo zato malce razdeljeni. O tem se moramo torej pogovarjati in zagotoviti, da ne pademo eh, v neko Evropo številk, popolnoma tehnično Evropo, razmišljati moramo o viziji, dolgoročni viziji naslednjih let. Toliko o tem v okviru tega odbora. Hvala, bi še kdo želel besedo ali lahko besedo dam ponovno poročevalki? Poročevalka, izvolite, če želite povzeti. Eh, eh, eh, Najlepša hvala. Hvala vsem kolegom in kolegicam za pripombe, predloge. Veselim eh, se, vesela sem, da ste omenili vse to, je pa tu le ena težava, žal se ne moram odzvati prav na vse. Zato je pomembno, da tudi vi poskušate izboljšati moje mnenje s svojimi pripombami. Strinjam se, da je treba povezati gospodarsko upravljanje in vodenje notranjega trga. To je treba povezati in postaviti pod nadzor. Strinjam se e, s tem, da je treba ponovno izpostaviti tudi načrt za naložbe. Podpiram mnenje gospe predsednice moramo se osredotočiti na to, da si ogledamo, preden podajamo nove predloge, kateri predlogi so že bili podani. Obstajajo že direktive na to tematiko, ki so že bile sprejete. In na to se je treba ogledati, ali se te direktive že izvajo, ali se izvajo ustrezno in če se ne, zakaj se ne. Uh, zakaj niso bili izpolnjeni cilji glede povečanja BDP-ja in kako je z drugimi kazalniki. Izvajanje je gotovo ključna beseda, to je treba poudariti. Države članice in evropske institucije morajo delovati kot partneri, a ne kot prisilni partneri. Morajo se posvetovati med seboj in ta posvetovanja morajo biti pregledna, transparentna. Hkrati se je eh, treba navezati tudi na priporočila, priporočila za posamezne države članice, eh, ki jih države članice tudi same podpirajo. Pri tem eh, sodelujejo tudi Evropski parlament in nacionalni parlament. Tudi mi imamo pomembno vlogo, ko gre za demokratični nadzor. strinjam se z gospo Ulo. MSP-ji so zares hrbtenica evropskega gospodarstva. Zato so pomembne tudi tiste reforme, ki so usmerjene na gospodarsko rast in povečanje konkurenčnosti. Žal pa je trenutno tako, da je izpolnjevanje priporočil za vsako državo članico posebej trenutno na zelo nizki ravni, približno pri desetih odstotkih. Zato se lahko zgodi, da veliko držav članic takšnih priporočil za nje pravzaprav sploh ne spreme v celoti. Mi moramo pripravljati takšna priporočila, da bodo ta zares ustrezala cilju. Vsi akteri morajo sprejeti svojo odgovornost, tako komisija, ko gre za priporočila, kot tudi države članice, ko gre za izvajanje tovrstnih priporočil. Če takšnih priporočil države članice ne želijo ali če takšnih priporočil ne želijo ali ne morejo izvajati, potem morajo podati alternative. Pomen MSP-jev je neizpodbiten, digitalni notranji trg je prav tako izjemno pomemben in ga je treba omeniti sem pa sama svoje poročilo želela malce omejiti od prejšnjega poročila, ampak če podajate podobne predloge tudi za moje mnenje, jih seveda lahko vključim. Pri tem sem odprta za nadaljne razprave. Gospod Paskal ima povsem prav. Vodenje notranjega trga ni kratkoročni cilj, treba je razmišljati na dolgi rok moramo zagotoviti ravnovesje in vključiti vse, vse tiste, ki podajajo pozitivne predloge, vendar pa to ne sme biti prisilno sodelovanje. Tudi takšno sodelovanje mora temeljiti na prostovoljnosti. Tako, vse vaše predloge bom poskusila vključiti v svoje mnenje, eh, Preučila bom tudi vaše predloge sprememb in potrudila se bom za to, da bomo zagotovili široko podporo za to mnenje, ter se vsem zahvaljujem za razpravo. Najlepša hvala. Kako je s časovnim rokom za predloge sprememb 11. februar opovdne? Če želite, potem jih morate začeti pisati že kar k malu. Tako, prišli smo do konca našega dnevnega reda, bi pa morda omenila še naslednji. Komisija je prosila, če bi lahko organizirali eh, dogodek za desetletnico, eh, praznovanje desetletnice potrošniških centrov, vendar pa še zaenkrat čakamo, kako bo z varnostnimi ukrepi pri nas v parlamentu in ko bomo vedeli več, bomo seveda vse obvestili. Ja, tudi mi moramo spoštovati svoj protokol za organizacijo dogodkov. Hvala.